Teste 1, um, 2, teste. Teste 1, um, 2, teste. Teste 1, um, 2, teste.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

So please take your seats. Prosim vas, da sedete. So I will say a few words in... Povedal bom nekaj besed v francoščini na začetku. V imenu odbora za okolje, javno zdravje in prehransko varnost in v imenu odbora za ribištvo Evropskega parlamenta želimo prisrčno pozdraviti kandidata za komisarja za okolje in za oceane. To je drugo zaslišanje odbora za okolje, ki ga tokrat izvajamo skupaj z odborom za ribištvo kaj ti tema oceani, to je tema, eh, ki je razdeljena med odborom za okolje in odborom za ribištvo. Ko smo odkrili, ugotovili, kdo je predlagan za komisarja, smo ugotovili predvsem vašo starost, gospod kandidat za komisarja. 28 let ste stari in vprašali smo, vprašali smo se, ali to ni mogoče problem. Po moje ne, nasprotno. Uh, upam, da bo v prihodnosti še več komisarjev eh, tako mladih, kajti moramo imeti zastopanost vseh generacij v kolegiju komisije. Vi imate danes seveda eh, posebno odgovornost in sicer, da odgovorite na vprašanja članov dveh odborov, v zvezi s temami, ki so bolj blizu uh, odboru za okolje, Tu gre predvsem za ambicijo nič onesnaženja, potem biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in seveda tudi oceane in to je spet povezano z odborom za ribištvo. Potem gre tu za zeleni dogovor, ki je bil izpostavljen kot glavna prednostna naloga te nove komisije. Zato pričakujemo zelo eh, precizne odgovore na precizne vprašanja, ki vam bodo postavljena. Sedaj pa dajem besedo Kristjanu. Davisu Davisu, ki bo uh, vodil eh, to uh, predstavitev, to zaslišanje. Hvala lepa. Uh, čutim se dolžnega, da ne povem svoje starosti. Jaz sem prav gotovo najstarejša oseba tu v predsedstvu. Uh, Dobrodošli, gospod kan kandidat za komisarja, gospod Cinkjeviči. Moja litovska izgovorjava je seveda grozna. Um, um, struktura današnje razprave bo naslednja. Začeli bomo z uh, Eh, uvodnim govorom kandidata za komisarja, ki bo trajal 15 minut. Potem bo sledilo 25 vprašanj članov obih odborov. Člani bodo imeli na razpolago minuto 30 sekund eh, maksimalno za prvo vprašanje, ampak eh, priporočamo, da uporabijo manj časa. Kandidat za komisarja bo imel dve minuti za odgovor zoper tisti, ki je postavil vprašanje, lahko v 30 sekundah eh, postavi dopolnilno vprašanje ali mogoče malo več in potem bo še časa za odgovor eh, eno minuto za komisarja. Eh, delali bomo po krogih, najprej prvi krog sedem vprašanj o okolju, drugi krog pa potem o ribištvu. Pot, na koncu bo komis, eh, kandidat za komisarja imel še pet minut, da sklene to razpravo. Um, tolmačenje je zagotovljeno v 23 jezikov, um, vsi lahko govorite v svojih jezikih, govorce pa upozarjamo, da naj ne govorijo prehitro, tako da bodo tolmači lahko sledili. Ta razprava se prenaša v živo na spletni strani Evropskega parlamenta in razen tega bo na voljo tudi video posnetek te predstavitve. V poslanici eh, je izvoljena predsednica za vašo funkcijo eh, omenila, da je treba eh, Eh, preprečiti prelov in da je treba zagotoviti največji trajnostni donos v ribištvu, kar je sedaj problem in da je treba eh, prenehati tudi s eh, okoljsko škodljivimi subvencijami, ki vodijo do tega prelova. Tu seveda ni nobene kontroverze in pravzaprav ne boste imeli kaj dosti, ne boste imeli dosti dela. Oziroma malo imate še časa, da um, odgovarjate potem na vprašanje ribištva, kajti prvo vprašanje se bodo nanašali na okolje. Ampak sedaj imate besedo vi, gospod kandidat za komisarja. Gospe in gospodje, drage poslanke in poslanci, hvala lepa za to povabilo, da eh, vam predstavim vizijo za naslednji mandat. Veliko čast mi je, da sem tu kot prvi komisar ki je bil imenovan in ki je rojen po padcu berlinskega zidu. Tu je um, znak zaupanja v mojo generacijo, generacijo z evropsko idejo v DNK-ju. Za me pomeni Evropa svobodo, pravičnost, odprtost in priložnosti in obenem to pomeni prevzeti tudi odgovornost. Um, um, podnebni protesti kažejo, da so mlade generacije pripravljene prevzeti odgovornosti. Jaz sem majhen del te generacije, sem pa tudi oče in želim iti po tej poti. Za 2050 to ni cilj, ki piše na papirju, to bomo doživeli. Sedaj pa bom govoril v svojem maternem jeziku in bom spregovoril v svojem maternem jeziku lit litovščini. Moja politična karijera se je začela z izvolitvi v Vilni. Bil sem član litovskega parlamenta in predsednik odbora za gospodarstvo. Bil sem gospodarski minister v zadnjih letih in naučil sem se eh, služiti prebivalcem moje države in poskusiti razumeti njihove probleme, razumeti njihova upanja. Eh, in želim se zahvaliti predvsem svoji državi zato, da mi je dala priložnost, da uberem to karjero. E, torej, ko gre za gospodarstvo okolje, za digitalno ekonomijo, inovacije, socialno blaginjo, e, po moje ni toliko razlik med tem, kajti izzivi so obenem tudi priložnosti in to vodi do bolj zdrave in cvetoče družbe. Naše potovanje k, k zelenemu planetu se je začelo. Prav gotovo bo to, tr, bo to trdo in kot komisar bom storil vse v svojih moči, močih, da bomo nadaljevali po tej poti. Na tej poti nas je veliko, to vidimo pri podnebnih protestih, pri evropskih volitvah in eurobarometru. 92 odstotkov pro, eh, Evropejcev želi um, podnebno neutralno um, Evropo do 2050. Eh, zeleni dogovor je predstavila predsednica van der Leyen in ta služi temu namenu. In zato bo moja ambicija, da bo zeleni dogovor postal realnost. Eh, to bo koristilo oceanom, okolju in to bo koristilo državljanom in državljankam. Moramo biti vodilni in središče tega. Nekateri ste bili presenečeni, da ste videli, da v mojem portfelju piše tudi oceani. Razumem uh, vaše pomisleke, želite uh, zagotovilo, da bo nov komisar uh, skrbel predvsem za ribiče, uh, tudi ženske, ribiče in to vam želim sedaj tudi potrditi, da bo to moja skrb. Živimo na modrem planetu. Ribištvo in oceani morajo ostati pomembni meniki naše polici, politike. In tu gre seveda za prihodnost ribičev, vendar eh, prav tako za okolje. Um, moramo se ukvarjati s podnebnimi spremembami. Zadnja poročila kažejo, da eh, ogrožajo plastični odpadki tudi živila, potem gre tudi za kmetijstvo z onesnaženjem in moj portfelj vse, portfelj vse to povezuje. Zdravi oceani pomeni zdravi staleži in to pomeni um, uspešno skupnost ribičev, um, zdravi državljani, z manj boleznimi. In um, želim predvsem pri tem tudi zelo tesno sodelovati z vami. Za okolje me je predsednica prosila za tri ključne pobude v okviru Evropske zeline zelenega dogovora. E, sodeloval bom z izvršnim direktorjem Fansom Timmermansom in njegova podpora bo ključnega pomena. In sicer gre za naslednja področja. Biotska raznovrtnost, krožno gospodarstvo in nul, nič, nič onesnaževanja. Biotska raznovrstnost iz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 um, masovno izginjanje se je že začelo. E, če bom potrjen kot komisar za okolje, bom zastopil Evropsko unijo na konvenciji za biološko raznovrstnost Kitajs na kitajskem naslednjem, naslednjo leto. Tam, tam naj bi prišlo do preobrata. In gre za tri stvari. In sicer biotska raznovrstnost, ki bi jo razvijali podobno, kot smo zastavili um, podnebni dogovor, podnebni spolj sporazum iz Pariza. In razen tega je treba zagotoviti potem ustrezno izvajanje. In potrebujemo mehanizem za mirjenje napredka. Naši partnerji eh, si želijo okrepljeno podporo in eh, treba je storiti več proti izgubi biotske raznovrstnosti. Vendar nacionalna kredibilnost bo odvisna tudi od napredka doma. Moramo biti zgled drugim in zato potrebujemo ukrepe, naprimer v, go, v gozdarstvu, pri tleh, eh, pri, eh, na področju energije podnebnih sprememb. Treba je najti v prihodnost osmirjene rešitve. Ehm, Izvoljena predsednica zahteva nove standarde za biotsko raznovrstnost, eh, za trgovino, industrijo, kmetijstvo in tudi gospodarstvo. In odločen sem, da bom uresničil te cilje. Vendar, gospe in gospodje, tudi pri tem potrebujem vašo pomoč. Eh, z vključitvijo biotske raznovrstnosti v politike EU in v nacionalne politike. Moja druga pridnostna naloga bo krožno gospodarstvo. Želim, eh,

poudariti profil eh, cirkularnosti, kroženja, da to ni samo beseda, temveč tudi ukrep, akcija. Če bomo zagotovili krožno uporabo vsaj štirih eh, cement, plastika, železo in aluminij, potem bomo storili veliko v smislu krožnega gospodarstva. In mislim, da bo akcijski načrt eh, lahko začel s tem, kako proizvajamo določeno blago, potem gre za okoljsko oblikovanje produktov in za ponovno uporabo. In cirkularnost bi lahko razširili na um, gradnjo, na tekstil, na prehrano in tako naprej. Druga stvar, da se omogoči um, potrošnikom ozaveščeno odločanje. Morajo verjeti v svoje odločitve in razen tega ne gre samo za recikliranje. Nočemo samo zmanjšati odpadkov, temveč preprečiti nastanek odpadkov pri tekstilu, pri gradnji in tudi na drugih področjih je tako. In zadnji, delovanje, področje delovanja je eh, nič onesnaženja. Kot oče, kot državljan in tudi kot evropski komisar želim, da bi onesnaženje bila stvar preteklosti. Želim Evropo svežega zraka, sveže vode. Eh, s, eh, eh, ne nevarnih kemikalij in tako naprej. In to pomeni seveda eh, pobude na specifičnih področjih, da se bomo lotili glavnih virov. Pri kemikalijah si je treba ogledati, kaj so nevarne snovi, tudi endokrini motilci. Pri vodi je treba eh, predvsem odpraviti onesnaževala, kot so hranila plastika in tako naprej. In potrebujemo seveda tudi nov pristop do pesticidov skupaj s komisarjem za zdravje zdravje. Um, bo treba oblikovati strategijo in stimulirati predvsem eh, alternative, eh, ki niso nevarne. Um, Pričimer morajo naše odločitve temeljiti na znanstvenih eh, ugotovitvah in tako naj se tudi nadalja, nadaljuje. Tako želimo vključiti predvsem cilje trajnostnega razvoja in sedaj nekaj o oceanih. Prvo bo po polno izvajanje skupne ribiške politike. Tu se moramo tro, truditi za ravnovesje. Um, kjer imamo trajnostno ribištvo, je tudi korist večja. 2021 bomo. Um, ocenili, ali eh, trajnostno ribištvo eh, se že uresničuje ali ne. Kaj ti tu je pomembno za ribiče, za, ok za obaljne skupnosti in za nas vse. To, kar deluje na Severnem morju, mogoče ne deluje na Sredozemlju. Treba, vsak bazen ima svoje značilnosti, ki jih je treba upoštevati. Naša prizadevanja za trajnostni ribolov ne more, se ne sme ustaviti v Evropi, temveč namreč moramo uporabiti vodilno vlogo po, na globalni ravni, da um, bomo um, prispevali k uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja. Uh, skupaj s komisarjem Hognom želimo um, preprečiti um, uh, uporabo škodljivih subvencij na področju ribištva in da bi na globalni ravni sprejeli ustrezen sporazum. Potrebujemo pa tudi nova pravila za ohranjanje in trajnostno uporabo biotske raznovrstnosti na odprtem morju. Nadaljeval bom boj proti nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu, eh, kajti to škodi ribičem, eh, predvsem malemu ribolovu, kajti gre seveda za pravično konkurenco. Ribištvo je um, poklic, um, dostojen poklic, um, plemenit poklic in um, nas oskrbuje z kakovostnim proteinom in moramo biti na strani ribičev. Um, razen tega gre za blaginjo um, obaljnih skupnosti, nezakonito, eh, neprijavljen uh, in nereguliran ribolov. Eh, je treba nadzirati in zato moramo eh, si ogledati, ali so nadzorni sistemi ustrezni. Eh, če bom ugotovil vrzel, jih bom poskusil odpraviti. Razen tega gre za investicije v potencial trajnostne morske hrane. Evropska morska hrana je pomembna v našem načinu prehrane in naša ribiška flota. Um, Eh, zagotovi veliko ribiških in akvakulturnih proizvodov. Želim pa tudi nov pristop do modre ekonomije. Gre eh, za raziskavo, za prostorsko načrtovanje in tako naprej. Um, modre investicije. Um, sodelovanje. 3,5 milijonov ljudi deluje na področju modre, eh, modrega gospodarstva. Z, za nekatere se ta številka zdi nizka, ampak to je več kot je število prebivalcev moje države. Eh, zakonodaja je dobra samo, če tudi implementacija funkcionira. Tesno bom sodeloval z državami članicami za um, okrepitev izvajanja na vseh področjih, pri čemer bom um, uporabil dialog, um, seveda, če je potrebno tudi postopke zaradi kršitev ali tudi eh, Evropsko sodišče, kajti to koristi um, uh, vsem v Evropski uniji. Gospe in gospodje. Eh, pred nami so veliki izzivi. Uspeh bo odvisen od tega, ali nam bo uspelo sodelovati. Redno me boste videli v Eh, na hodnikih in tudi v srečanjih. Bom tu na razpolago za bilateralna srečanja in za multilateralna. Obra, eh, obiskal bom države, eh, ne samo glavna mesta, temveč tudi regije in obaljne skupnosti. Nekaj povabil sem že prejel. Moramo biti blizu našim prebivalcem. Vi ste legitimni predstavniki prebivalcev. Jaz vam zaupam um, in želim z vami tesno sodelovati v naslednjih petih letih. Hvala lepa in sedaj se veselim vaših vprašanj in bom poskusil na najboljši možni način na nje tudi odgovoriti. Hvala. Hvala lepa. Tako. Sedaj pa začenjamo s prvimi sedmimi vprašanji odbora. Envi, politične skupine, potem pa sedem vprašanj iz odbora za ribištvo. Najprej ELS, Jessica Polfjard, prosim. You, um, hvala lepa, predsednik, hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Sedaj pa bom govorila švedsko. Hvala lepa. Kar se tiče podnebnih in okoljskih vprašanj, to so zelo pomembna vprašanja globalno gledano. Kako bomo prišli do ciljev, ki imamo zastavljene, zaupati moramo raziskavam. In raziskovalci so popolnoma jasni. Gozdovi igrajo pomembno vlogo za podnebje. Dobro vzdrževani gozdovi pomagajo zadrževati CO2. Prav tako nam seveda les lahko pomaga pri življenju, za ogrevanje in pri drugih zadevah. Tako da potrebujemo torej zelo dobro vzdrževanje okolja in moramo poskrbeti tudi za biotsko raznovrstnost do 2030. Pomembno je, da najdemo ravnovesje med raznovrstnostjo vrst in ustreznim izkoriščenjem gozdov. Veliko gozdov je v zadnjih letih bilo prizadetih zaradi onesnaževanja in segrevanja ozračja. Ugotavljamo že, da so gozdovi zelo poškodovani in trpijo tudi živali v gozdovih. Ne smemo upoštevati samo ekonomskih gozdov, ne smemo na gozdove gledati samo z ekonomskega vidika. Veliko milijonov evropejcev je, ki imajo tudi delovno mesto v tej panogi. Prosim, zaključite, pravi predsednik. Raznolikost vrst je pomembna tema. Moje vprašanje je sledeče kako boste vi o svoji prihodni funkciji kot komisar zagotovili, da se bodo gozdovi jemali resno in da ne bomo njihove vloge spregledali. Hvala lepa. Torej, prosim, držite se odmerenega časa. Minuta in pol največ in potem pol minute za dodatno vprašanje. Thank you. Oh, sorry. Okay, thank you. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. Da, parlament je že zahteval od komisije, da se upre in nastopi proti pretirani sečni. Gozdovi so zelo pomembni. Vižno 40 odstotkov površin Evrope je so gozdovi in potrebno jih je dobro vzdrževati. Prav tako je pomembno upoštevati tudi nove izzive. Pomembno je, da ima vsaka država članica ustrezni načrt upravljanja z gozdovi. Tudi zaradi požarov smo videli, kaj se dogaja v Amazoniji, v Sibiri, pa tudi seveda v Grčiji. Zelo pomembno je ne pozabiti na načrte za upravljanje z gozdovi. Prav tako pa je pomembno izvajati zakonodajo o lesu v Evropi, o lesnih proizvodih. To se že izvaja, ampak ne povsod dovolj. Glavni temelj zaščite gozdov pa bo pod strategijo o bioraznovrstnosti 2040. To bo eden ključnih stebrov Evropskega zelenega dogovora. Mislim, da brez tega ne bom pravega zelenega dogovora. Tako da moramo učinkovito ravnati z bioraznovrstnostjo. Še prav posebno paziti moramo na gozdove. Prav tako moramo zaščititi habitate in vrste in področje Nature 2000. Tukaj ne govorim samo o 30-25 odstotkih območij, ki so pod Nature 2000, gre za pravo pristno izvajanje moramo oceniti, seveda ne moramo izločiti vsakršnih človeških dejavnosti. Imeti pa moramo konkretna, medljiva dejanja in seveda tudi za dosti sredstev. Hvala lepa, da ste se, da ste se držali časa. Sedaj pa 30 sekund za dodatno vprašanje. Eh, Hvala lepa. Komisija mora sodelovati tudi interno. Zato bi rada zastavila vprašanje tudi o povezavi z gospodom Timmermansom. Gre za podnebje, okolje in to je potrebno potem združiti z ustrezno gozdarsko politiko. Kako boste to zagotovili? Zelo dobro vprašanje. To je ključno pri našem sodelovanju z gospodom Timmermansom. V mojem opisu funkcije je jasno zapisano, da moramo začeti izvajati strategijo glede bioraznovrstnosti. Pomembno je, da ko sodelujemo s tem romansom, vključimo to tudi v drugo zakonodajo, kmetijsko, energetsko, prometno in tako naprej. Vse, kar dan danes povzroča težave v bistvu. Vse, kar povzroča množično izumiranje. In naj bom odločen. Govorimo o tem, da je potrebno več virov, več sredstev, zelo pomembno pa je delovati tudi strateško. Kaj mislim s tem? Da moramo tudi na drugih področjih vključevati bioraznovrstnost, da bomo vsi stremeli k istemu cilju. Ne moramo delovati tako kot običajno na področju kmetijstva, potem pa imeti ambiciozne cilje za bioraznovrstnost do 2030. Hvala lepa. En imeno S D, César Luena, prosim. Gracias, señor candidato. Ahora tenemos que derribar el muro. Hvala lepa. Gospod kandidat za komisarja. Sedaj se soočamo z indiferenco, kar se tiče podnebnih sprememb. Vidimo, da podnebne spremembe vodijo do ekonomskih težav, zdravstvenih težav. Veliko ljudi umira. Če se bomo borili proti temu, lahko rešujemo življenje. Moje vprašanje je torej sledeče. Kateri bodo tisti takojšnji ukrepi za to, da se uprete onesnaževanju, naprimer kmetijskem onesnaževanju in industrijskem, da boste zagotovili, da bo kakovost zraka taka, da se bodo spoštovali kriteriji in to po svojih državah članicah? Načrtujete kakšne nove ukrepe, ki bodo prilagodili tudi kakovost zraka v Evropi najnovejšim indikatorjem, ki jih imamo, boste predlagali specifične ukrepe v EU, da bi imeli čista območja v evropskih mestih in končno ali boste predlagali tudi bolj stroge kriterije za emisije za vozila. Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. Strinjam se z vami. 400 tisoč ljudi vsako leto umre zaradi onesnaženega zraka v Evropi. Če pogledamo še z drugega vidika, izgubimo zelo veliko sredstev v ekonomiji zaradi tega. Torej, izgube so. Ampak ni nam še uspelo doseči polne implementacije te zakonodaje. Kar se tiče svetovne zdravstvene organizacije, pa so naši standardi, kar se tiče majhnih delcev na ravni, ki je bila priročena leta 2006. Tako da bom kolegiju priporočil akcijski načrt za čist zrak. Najprej bomo imeli nično toleranco, če se ne izpolnjuje trenutnih standardov za kakovost zraka. Seveda moramo govoriti tudi o zakonodajnem okviru, ga začrtati in potem sprejeti. In to bo temeljilo na, tudi na vaših priporočilih. In potem, ko govorimo o mestih, tem ste spraševali, tukaj pa moramo najprej voditi dialog, ukrepiti pomoč državam članicam, mestom, da se bodo prilagodili. Kar se tiče čistih območij v mestih, pa bom tukaj specifičen. Lokalni organi lahko omejijo promet, lahko vzpostavijo območja brez izpustov CO2. Kar se tiče Euro 7 za vozila, pa mislim, da bo to možno doseči v petih letih v sodelovanju tudi s komisarjem, kandidatom za skupni trg, kandidatom za komisarja za skupni trg. Hvala lepa. Dizelska vozila, še več vprašanj. Boste skupaj s komisarjem za skupni trg umaknili ta vozila z trga, posod po Evropi. In po škandalu Dieselgate, ki ga še lahko zasledimo v medijih, mar menite, da smo sedaj nekako blokirani, kar se tiče te podnebne krize, da smo pred nekakšnim zidom? Hvala lepa, kar se tiče Dieselgate, mislim da nas je to naučilo nekaj zelo pomembnega. Ne sme se ponoviti, še en dizelgate, to je jasno. Proizvajalci, industrija se tega zavedajo. Kar se tiče poklica nazaj, vozil, pa je parlament sprejel že novo zakonodajo o homologaciji vozil, to bo od 1. septembra 2020, to bo prva priložnost ampak mislim, da moramo pomagati naši industriji, da bo konkurenčna. Poglejmo si, kam gre industrija. Električna vozila, na po, eh, vozila na vodikov pogon. Naši proizvajalci, ki so najsodobnejši na svetu, gotovo lahko nadoknadijo zaostanek za električnim vozilom v Ameriki, ki so zelo popularna. Pomagati moramo z raziskavami, pomagati jim moramo tudi z javnimi prostimi sredstvi, ki morajo biti zelen, ki morajo biti zelene in tudi seveda s čistimi gorivi, ne fosilnimi gorivi. Hvala lepa, seveda lahko zaključujete svoje stavke. Jaz samo en stavek bi še dodal. Dobro boste prihenili ta dodatni stavek za naslednje vprašanje. Sedaj pa Frederik Ries, uh, Renew. Bonjour, monsieur. Dobro dan, gospod eh, Sinkevič, dobrodošli v Evropskem parlamentu. Vaša kandidatura je pravzaprav dvojna novost. Najmlajši kandidat za komisarja v zgodovini in imate tudi oceane. Sedaj pa moramo seveda priti k dejanjem. Kot poročevalka za enkratno uporabo plastike bi rada govorila o onesnaženosti, o plastiki in oceanih. Pozodi, katerih sem govorila, potočuje 70 odstotkov pomorskega onesnaževanja. Dobro, bomo sodelovali, upam, ampak iti je potrebno iti dlje. V vaših odgovorih na 11. strani citiram ste dali, želim prepoznati vrednost biorazgradljivih plastičnih izdelkov. Tudi tukaj moramo torej imeti določen zakonodajni okvir. Gotovo imate, imate prav, ko govorite, da je potrebno tukaj nekaj storiti. Kar se tiče biorazgradljivosti plastike, pa sem nekoliko zaskrbljena, pa je to eufemizem. Trenutno nimamo nobenega evropskega standarda, ki bi upoštevali realne kriterije, še prav posebno pomorskem okolju. Zato moje vprašanje v teh pogojih, ali ste prepričani, da je to prava pot? Bojim se, gospod Sinkevičius, da bo potrebno spremeniti način razmišljanja, mentaliteto. Namesto tega pa sedaj ne spreminjamo mentalitete, ampak samo zavajamo tako proizvajalce kot potrošnike. In potem še na hitro drugo vprašanje, kar se tiče plastične embalaže, o tem boste tudi govorili, revizija na to temo je predvidena za naslednje leto, pa je pa to vprašanje, ali ste pripravljeni se angažirati uprit ciljem zniževanja, obvezujočih ciljev zniževanja, ki bodo točno določeni. Hvala lepa za vaše vprašanje. Seveda, strinjam se z vami. Delovati kot običajno, če se ne bo nič spremenilo, bo to pomenilo, da bomo v 2050 imeli več plastike v naših morjih in oceanih kot rib. Komisija, moram reči, je storila odličen korak skupaj s parlamentom. Plastika za enkratno uporabo to bi najprej povedali. To je enkraten korak naprej, tukaj se ne smemo ustaviti. Seveda bom skušal zagotoviti tudi polno izvajanje strategije za plastiko. Naslednji koraki pa morajo biti mikroplastika, še prav posebno v oblačilih, pneumatikah, tu so največji viri, potem biorazgradljiva plastika, kot ste omenili. Tukaj moramo imeti pravi zakonodajni okvir in prepoznati poti uporabe, kako bi biorazgradljiva plastika lahko bila uporabljena in kako je sestavljena. Potem plastična embalaža, to je naslednji ključni korak, in sicer da zmanjšamo prekomerno uporabo plastične embalaže. S tem se moramo začeti ukvarjati. Ne gre samo za spremembo družbe. Potrebno je iti tudi po poti nove strategije podjetij. Tako lahko tudi znižajo stroške. In seveda potrebujemo mednarodne ukrepe, ne smemo biti sami. Združeni narodi, G7, pa tudi dvostranske odnosi z našimi partnerji. Vse to mora doprinesti k temu. Slediti moramo dobrim primerom in to bomo gotovo počeli. 15 sekund, dodatno vprašanje. 15 <laughs> sekund. Da, angažirali ste se, imam že mikrofon. Torej, kar se tiče mikroplastike, to sem si zabeležila, to je pomembno, to se strinjava. Potem pa še vprašanje, kar se tiče ekodizajna, da bi tukaj izboljšali trajnost in recikliranje plastičnih proizvodov. Ste že razmislili, gospod kandidatka komisarja, o tem, da bi uvedli filtre za mikroplastiko, ko že govorimo o tem, v upravnih strojih? zato da mm, to ne bi potem končevalo spet v okolju. Pravni uh, stroj, da, pravi imate tukaj, lahko še razširimo to zakonodajo o ekodizajnu. Ampak lahko gremo še širše. Za me je ta ekozasnova nekaj zelo dobrega in to ste ustvarili tukaj v parlamentu. Spomnim se teh prvih razprav ljudje so pravili, sedaj bo EU spremljala zakonodajo o žarnicah pri nas, ampak konec koncev potem od uvedbe te zakonodaje je EU prihranila energijo za celo Italijo. In mislim, da moramo ohraniti te ambicije. Letno potrošno v Italiji. Moram biti natančen. Seveda moramo biti še vedno tako ambiciozni in mislim, da moramo iti za nestrupene cikluse. Zelo pomembno je, da se plastika izdeluje iz nestrupenih kemikalij, ki jih lahko ponovno uporabimo v okrožnem gospodarstvu. In potem lahko z inovacijami imamo zelo veliko načinov uporabe le tega. Hvala lepa. Naslednje vprašanje zeleni Sven Gigold, prosim. <clears throat> Uh, Gospod kandidat za komisarja, v svojih pisnih odgovorih ste izpostavili dejstvo, da je najbolj ranljivo prebivalstvo v Evropi nesorazmerno prizadeto zaradi zdravstvenih tveganj. Prav imate. Naši otroci so najbolj izpostavljeni endokrinim motivcem, trajnim kemikalijam in nanomaterialom. Po študiji STO je število ljudi, ki je prizadetih zaradi endokrinih moten v porastu. Ocenjuje se, da je 25 odstotkov vseh otrok v Nemčiji, tudi moji otroci, takih, da trpi zaradi otroške bolezni, ki je povezana z bisfenolom A. In ta je znani endokrini motivac. Torej, zanima me, kakšne konkretne korake boste storili, da boste zaščitili naše otroke in druge ranljive skupine pred izpuščanjem nevarnih kemikalij, kot so endokrini motivci v zrak kot lakmusov test, ali boste končno sprejeli strategijo za nestrupeno okolje z nanomaterijali, endokrinimi motivci, učinki koktela in izpostavljenost eh, kemikalij v proizvodih. Hvala lepa. Thank you. Thank you very much. Hvala lepa za vaše vprašanje. Razumem vas. Ne kot kandidat za komisarja, tudi kot oče. Kot potrošnik kot oče tri in pol leta starega otroka in kot nekdo, ki bo kmalo postal drugič oče, kajti 22. oktober se bo rodil drugi otrok. Torej, kemikalije so posod okrog nas, v vsakodnevnem življenju. Imamo pa to tudi v več kot stotih zakonodajnih aktih EU. Tako da je pomembno, da se o kemikalijah govori tako, kot je zapisano v sedmem okoljskem programu. Pomembno je, da zagotovimo, da bomo uporabljali varne, ne strupene snovi in proizvode. Smo vodilni pri uredbi. REACH, REACH je nekaj, kar nima podobnih struktur globalno gledano. Tako da moramo to še bolj uporabiti. Potrebujemo inovacije. Kar se, krič, kar se tiče endokrinih motivcev, pa je seveda pomembno v polni meri izvajati novo strategijo, ki bo resen korak naprej. Najbolj pomembno pa je delovati previdnostno, po previdnostnem načelu. Endokrini motivci morajo biti standardizirani in prepoznani kot kancerogene motogene snovi. Mislim, da moramo zaščititi najbolj ranljive, starejše otroke. Pomembno je, da bi endokrinne motivce prepovedali v igračah, kozmetičnih izdelkih. To se uporablja neposredno na naši koži, v živilih, sestavinah za živila. Um, may, um, about... Če smem, hvala lepa za to zavezo. Kaj pa ne stropeno okolje, strategija na to temo? Boste ustavili na teh oseh, ki sem jih omenil? Thank you. Under zero pollution ambition. Kar se tiče cilja nično onosnaževanje, bomo imeli tukaj tri stebre. Akcijski načrt za zrak, čist zrak, za čisto vodo in ne strupeno okolje. To mora iti prek tega, kar imamo. V petih letih smo naredili veliko. Podlaga je dobra. veliko kemikalij in zakonodaje je bilo pregledanih. Rič smo pregledali, 16 ciljev smo vsi zadali, gotovo lahko gradimo na tem. To je zelo, zelo dobra zakonodaja. Najlepša hvala, sedaj pa v imenu skupine ID Simona Baldasar. Mikrofon, prosim. Era komisarju designato. Dragi kandidat za komisarja, vaš portfel je zelo pomemben in pomi, eh, pripričana sem, da uh, tu ne gre samo za neko um, ehm, z, uh, začasno uh, nujo, temveč da gre predvsem tudi za upoštevanje znanstvenih rezultatov in da je treba zagotoviti tudi socioekonomsko plat vsega tega. Jaz sem zdravnica in sprašujem se, ali bo komisija storila še več eh, v zvezi s poročilom o posledicah eh, farmacijskih. Eh, um, um, um, snovi, predvsem v, um, v vodi, v tleh in tako naprej. In to seveda vpliva tudi na okolje. Tudi če um, farmacijska sredstva v vodi zaradi nizkih koncentracij verjetno ne vplivajo neposredno negativno na zdravje, ampak kljub temu potrebujemo previdnostne ukrepe. In zato je pristop komisije dober. Ampak kaj bo temu sledilo? Nova komisija ali bo predlagala zakono da eh, ni akt, kar zadeva vplivo, vpliv farmacijskih eh, sredstev na zdravje. Najlepša hvala, hvala za to vprašanje. Farmacijska sredstva so že obravnavana v zakonodaji glede onesnaženosti vode. Izjemno pomembno je, da pri akcijskem načrtu za vodo okrepimo sistem nadzorovanja. Trenutno poteka pregled te direktive tako okvirne direktive za vodo, kot tudi okoljskih standardov kakovosti. Po tem pregledu stanja pa bomo pripravili tudi oceno glede tega, ali so potrebne dodatne spremembe. Vsi se strinjamo, da so farmacevtska sredstva vse večja grožnja. Zelo nevarno je, ko se ta sredstva znajdejo v vodi in zato je smiselno, da se to težavo odpravi pri viru samem. Smiselno je torej, da se ukrepi nadzor pri eh, zakonodaji glede ničelnega onesnaževanja, ki jo želi pripraviti Evropska komisija. In konklusione. La... Torej, to pomeni da bo komisija sprejela zakonodajni akt o tem ali ne. Če da, ali bo to uredba ali direktiva. Kaj ti med obima možnostmi, direktiva verjetno ni primirna, da se ustrezno upošteva, oziroma ali menite, da bi s tem bila upoštevana tudi um, načela subsidijarnosti? Hvala lepa za to vprašanje mislim, da je sedaj še prezgodaj, da bi to odločali. Kasneje se bom z veseljem pogovoril z vašim odborom glede tega vprašanja. Ampak kot veste, so farmacevtska sredstva že del zakonodaje glede vode. Okvirna direktiva o vodi je trenutno v stanju preverjanja, trenutno poteka pregled te direktive in po zaključenem pregledu bomo lahko rekli, ali obstajajo dodatne potrebe, da se farmacevtska sredstva obravnava drugot ali ne. Z veseljem bom nadaljeval z razpravo o tem vprašanju z odborom za okolje, potem, ko bo to preverjanje zaključeno in vam ga bomo tudi predstavili oziroma bomo predstavili rezultate. Hvala. Najlepša hvala za EKR. Pietro Fioki, izvolite. Komisioner, uh, ah. decade. Uh... Spoštovani komisar, v zadnjem desetletju smo videli, da se je povečalo število velikih eh, mesojedih živali, povečalo se je tudi število divjih prašičev in drugih vrst, ki povzročajo težave. Se upravičujem, lahko prosim pomahate gospodu komisarju, namreč eh, išče, kje ste. Na levi strani tako je. Torej, Kot rečeno, ima to zelo katastrofalen učinek na biotsko raznovrstnost. Potrebujemo evropski akcijski načrt, s katerim bomo lahko nekako združili naše ambicio ambiciozne načrte za eh, biotsko raznovrstnost in na drugi strani varnost naših kmetov in njihove živine. Poslanci v tem parlamentu so večkrat prosili za to, da se spremeni zakonodaja na tem področju, predvsem za nevarne vrste, kot je naprimer volk. Zanima me, kakšne bodo vaše smernice, ko boste delovali kot eh, komisar, na kak način boste torej urejali upravljanje teh vrst in kvot. določene ribiške skupnosti, v kateri živi več kot 25 milijonov evropskih državljanov, skrbijo tudi določene kvote in orodja, ki so se uporabljale v preteklosti. Gre za onesnažena območja, ki jim je potrebno vrniti prvotni status. Zanima me, kako želite to doseči. Hvala. Hvala lepa za to vprašanje. Razumem vaše vprašanje. Namreč eh, država, ki jo najbolje poznam, moja država, ima veliko kmetijskih dejavnosti. Zato dobro razumem težave kmetov, ki izgubijo živino v takšnih nesrečah. Vedno najprej pomislijo na uporabo puške in eh, prepričan sem, da to ne bo rešilo težav. Kar se tiče volkov, lahko rečem, da so še vedno v zelo nevarni situaciji, kar se tiče vrsta. Ampak vokovi so vedno obstajali v Evropi, mi poskušamo to vrsto sedaj nekako v... zaščititi in ohraniti. Pri nesreči moramo vedno razmisliti najprej, kakšne so bile okoliščine, ali je obstajala ograja, ali je bila živina dovolj zaščitena pred volkovi in tako naprej. Povečati moramo ozaveščenost med kmeti in med prebivalstvom. Mislim, da lahko z načelom soobstoja bolje rešimo to vprašanje. Obstajajo smernice eh, za biotsko raznovrstnost in eh, zaščito živali, in te smernice omogočajo dovoljšno fleksibilnost, da si lahko države članice ukrepe prilagajajo glede na to, kakšne potrebe in težave imajo. Vseeno pa, kot rečeno, mislim, da je najbolj smiselno tukaj sprejeti načelo sobivanja, s katero se zaščiti živino in e, istočasno ne ogroža divjih živali. Zato obstajajo tudi evropska sredstva. Seveda, če je nek kmet izgubil živino, lahko za to dobi tudi povrnjena sredstva. Hvala. Svoje vprašanje bi rad še dopolnil. Zanima me, kakšno je vaše mnenje glede tega, da se direktivo Habitat ne uporablja na harmoniziran način v različnih državah članicah. Zanima me, kak bo vaš pristop, kako želite odpraviti to težavo. Thank you, thank you for your question. Najlepša hvala. Po mojem mnenju je bil upravljen pregled te direktive in sedaj mislim, da služi svojemu namenu. Fleksibilnost, ki je ugrajena v to direktivo, predstavlja možnost in dodatno priložnost za državo članico, ki lahko prilagodi ukrepe glede na svoje okoliščine. 66 ogroženih vrst imamo, to niso samo volkovi in medvedi, ampak tudi druge vrste. In države članice imajo prav zato dovolj fleksibilnosti, da lahko same rešijo svoje težave. Last... Najlepša hvala. Zadnje vprašanje v prvem krogu članov odbora Envi bo zastavila Malin Björk. Izvolite. Hvala lepa. Tukaj sem, gospod kandidat za komisarja. Vaš portfelj je izjemno pomemben, kot ste izpostavili tudi sami. Ne le mladi, ampak tudi zelo mladi državljani Evropske unije se obračajo na nas in želijo rezultate. Podnebne spremembe in biotska raznovrstnost so izjemno pomembne teme in mislim, da tukaj potrebujemo sistematske spremembe. Mnogi izmed nas nismo prepričani, da je Evropa na pravi poti, da bi zagotovila takšne pomembne spremembe. V načrtih Evropske komisije je samo veliko več preglednic in točkovnih sistemov, v katerih se bomo izgubili. Prav zato bi vam zastavila konkretno vprašanje glede biotske raznolikosti. Tukaj nimamo dovolj konkretnih ukrepov. Zanima me torej, kakšne dodatne ukrepe boste uvedli, naprimer pri uh, Evropski skupni kmetijski politiki, industrijski politiki, trgovinski politiki, na kak način želite za konkretnimi ukrepi zagotoviti zaščito biotske raznovrstnosti v teh politikah? Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. Pravilno ste izpostavili pomen tega vprašanja. strategija za biotsko raznovrstnost 2030 mora biti čezsektorska, vključevati mora različne politike, energetiko, prevoz, okolje, trgovino in tako naprej. Tudi kmetijstvo, seveda. Vse to so pomembna področja, ki lahko vplivajo na biotsko raznovrstnost. Mi smo si zadali strateške cilje in upam, da bo tukaj dovolj finančnih sredstev za to, da se prepreči izguba biotske raznovrstnosti. Žal pa bi bilo to popolna neuspešna poraba denarja, če bi bilo to omejeno samo na en sektor. Biotsko raznovrstnost moramo zaščititi v vseh politikah. V opisu funkcije izvršnega podpredsednika Evropske komisije gospoda Timmermansa jasno piše, da bom jaz kot komisar sicer pripravil to strategijo, izvršni podpredsednik pa bo pomagal koordinirati dejstvo, da bo ta politika potem umeščena v različne portfelje. Še vedno mislim, da so razpredelnice in točkovniki pomembni, namreč rezultati, ki jih dosežemo, morajo biti izmerljivi. Ampak, kot rečeno, politika, ki jo pripravimo na enem področju, se mora umestiti tudi v druge politike, predvsem tiste, ki trenutno povzročajo največ razlogov za zmanjšanje biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. Mislim, da vas čaka še veliko pomembnih bojev, preden se bo ta politika znašla na mizi Franca Timermansa. Zanima me, kako boste vplivali na skupno kmetijsko politiko, tako da boste lahko izboljšali zaščito biotske raznovrstnosti. All, uh, has to, has to a... Ta strategija od kmetije do. Uh, Krožnika je izjemno pomembna. Ne govorim samo o Evropski uniji, ampak o tem, kako lahko razmislimo o tem, kakšen je naš oglični odtis tudi uh, širše, tudi globalno gledano. Pri tej strategiji je pomemben tudi ribiški sektor. Naprimer. Pomembno je namreč, da lahko sledimo ribam od ribiške mreže, v katero so se ujele, pa vse do konzerve, v kateri so se znašle. Naprimer. Vem, da imamo visoke standarde, ampak tudi naš trg je velik in zagotoviti moramo sledljivost. Pa še nekaj, razumeti moramo celotno dobavno verigo, ki mora biti dobro in smiselno oblikovana. Najlepša hvala. Zaključili ste svoj eh, uvodni nagovor s tem, da ste dejali, da se veselite izmenjave mnen v naslednjih petih letih. Tudi jaz kot eh, britanski poslanec eh, upam na to priložnost. So we've had team envy. Torej, najprej so spregovorili kolegi iz odbora Envi, sedaj dobijo besedo kolegi iz odbora Peš, ki bodo zastavili vprašanja povezana z eh, ribiško politiko. Najprej gospod Milan Mon, izvolite. Hvala lepa. Gospod eh, kandidat za komisarja, lepo pozdravljeni. Pozdravljam to, da ste na začetku svoje uvodne izjave povdarili to, da si mi želimo tudi ribiško politiko vključiti v vaš naziv. Prosim, da to sporočilo posredujete gospe von der Leyen. Sedaj pa bi se navezal na vprašanje Brexita. Namreč partners, gospodarsko partnerstvo med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom v prihodnosti mora vključevati tudi smiseln dogovor glede vode in vodnih virov. Zanima me, kakšno je vaše mnenje tukaj. Pa še nekaj, kar se tiče generacijske menjave v ribiškem sektorju. Če želimo privabiti mlade v ta poklic, moramo izboljšati pogoje na, v tem sektorju. Ne želimo prelova, sploh ne, želimo pa bolj kakovostni ribolov in mislim, da bi tukaj lahko še veliko izboljšali. Kako je torej, kakšno je vaše mnenje glede te menjave generacij? 75 odstotkov naše flote predstavljajo majhni družinski ribiči. Gre za sektor, ki je hitro v težavah, če pride do nekih nenadnih sprememb. Zato moramo res biti pozorni na te družinske, družinske ribiška podjetja. Hvala za to vprašanje. Najprej, kar se tiče Brexita. Včeraj smo videli, da je Združeno kraljestvo predlagalo načrt, ampak ne vemo, kaj se bo zgodilo in ali se bo sploh kaj zgodilo. Rad bi se uh, zahvalil gospodu Boniju, ki se je z menoj pogovoril v zadnjih dveh tednih in mi povedal, kakšna je situacija z Brexitom. Povem lahko naslednje. Ne glede na to, kaj se bo zgodilo, bomo mi pripravljeni. Pripravljeni bomo na pogovore z Združenim kraljestvom in nadaljevala se bodo pogajanja. Če bo prišlo do Brexita z dogovorom, bomo imeli prehodno obdobje in bo vse skupaj veliko lažje. Če pa bo Združeno kraljestvo izstopilo brez dogovora, pa obstajajo tukaj različni scenariji, o katerih bomo govorili kasneje, ampak lahko vam zagotovim, da bomo mi pripravljeni. Potem pa, kar se tiče menjave generacij pri ribištvu. O tem eh, smo že govorili, pogovarjal sem se z vami v Strasburu glede tega vprašanja. Tudi drugi španski in italijanski poslanci so govorili o tem vprašanju. Razmišljal sem o tem in eh, izboljšanje delovnih pogojev na ladjah, ali bi to res privabilo mlade v ta sektor. Ne vem, nisem prepričan. Tudi jaz sem mlad in če bi sedaj izbiral svoj poklic, kaj bi bili ključni pogoji, ključne okoliščine, na podlagi katerih bi se odločal. Mislim, da je to gotovost za prihodnost, gotovost v, pri, v to, da je lahko tukaj neko zagotovilo. Potrebujemo nek trajnostni razvoj, s katerim bomo zagotovili prihodnost v tem sektorju. S pomočjo ribiškega sklada in drugih skladov lahko seveda izboljšamo pogoje pri delu in izboljšamo delo ribičev. Hvala lepa. Okay, right, okay. Gracias por el compromiso sobre el Debo Generacional. Yo creo que. Najlepša hvala, hvala za te zaveze, ki ste jih podali. Pred nami je tukaj očitno velik izziv in upam, da bomo našli odgovore na to. Dobri pogoji na ladjah so po mojem mnenju pomembni za to, da bo do te službe bolj privlačne. Glede brexita pa mislim, da potrebujemo čim bolj ambiciozen odnos z Združenim kraljestvom v prihodnosti. In ne smemo ogroziti tega, da bi v kakršnem koli že dogovoru, ki bo sprejet v prihodnosti, manjkalo vprašanje ribištva. Zaščititi moramo naše vire in eh, naše službe. Hvala. Najlepša hvala. Ja, v celoti se strinjam z vami tukaj. S tem vprašanjem se moramo soočiti skupaj, razmišljati moramo na mlade, povezali se bomo v dialog in zagotovili to, da bo ribištvo še naprej spoštovanja vreden poklic. Glede Brexita pa naslednje. Gotovo bo v naslednjem dogovoru pomembno vprašanje tudi ribiški sektor. Gospod Barnije je bil včasih ministr za ribištvo, zato ta sektor dobro pozna in razume probleme, ki se tukaj eh, porajajo. Lahko vam zagotovim, da se vprašanje ribištva vključuje v vsa pogajanja. Ms. Aguilera. Gospa Aguilera, minuto in pol dobite. Izvolite. Hvala lepa, predsedujoči, in lep pozdrav kandidatu za komisarja. Ribiški sektor je v Evropski uniji izjemno pomemben, kar se tiče prihodkov, kar se tiče zaposlovanja, pa tudi naša kulturna identiteta je povezana z njim, naša hrana in prehrambena varnost. Za obaljne skupnosti je ribiški sektor lahko kar 50 odstotkov vseh delovnih mest, ki so na voljo v nekaterih manjših vaseh. In ne smemo pozabiti na te ribiške skupnosti. Se upravičujem, če se tukaj ponavljam, ampak to je izjemno pomembno. Ribištvo se v nobenem izmed portfeljev novih komisarjev ne omenja eksplicitno in to se mi zdi sporno. Evropski pomorski in ribiški sklad mora ostati v trenutni obliki in obsegu. Ne želimo, da bi prihajalo tukaj do rezov, v tem sektorju prihaja do veliko novih izzivov in eh, prav ta socioekonomski aspekt je lahko pogosto problematičen. Mladi se zaposlujejo v ribiškem sektorju, predvsem tam, kjer so manjša, eh, manjše flote, v družinskih podjetjih in tako naprej. In zanima me, kako boste izboljšali situacijo tukaj, kakšni so vaši načrti. Situacija v ribiških skupnostih je zelo različna v posameznih državah članicah in zanima me, kako bo večletni finančni načrt tukaj in večletni načrt upravljanja to upošteval. Hvala lepa. Kar se tiče obaljnih skupnosti, tukaj se strinjam z vami. Pomembno je, da eh, jih upoštevamo in da jih ne razočaramo. Jaz sem še vedno minister za gospodarstvo v svoji državi in od svojega imenovanja vsak petek obiščem drugo regijo v Litvi. 16 regij, 60 regij imamo in 52 sem jih že obiskal. Ne zato, ker mi je nekdo rekel, da to moram storiti, ampak zato, ker mi je mar. Obiskal sem velike tovarne, pa tudi majhne trgovine v teh regijah. Zanima me, kako ljudje živijo, kako jim pomaga zakonodaja, ki jo sprejemamo, in kako se ta zakonodaja potem na terenu tudi izvaja, kako vpliva na te ljudi. Enako velja za ribiške skupnosti. Tukaj bomo vzpostavili dialog. In skupna ribiška politika je namenjena prav temu, da najdemo neko ravnovesje med trajnostnimi, socialnimi in gospodarskimi aspekti. E MF je tukaj samo eden izmed možnih virov financiranja, s katerim lahko dosežemo te cilje, glede večletnih načrtov upravljanja. Tukaj pa je res, da so posamezne regije različne in je potrebno upoštevati njihove značilnosti. Pogovoriti se moramo z državami članicami in svetovalci, tako da lahko pripravimo načrt, ki bi dosegel to pomembno ravnovesje. Zagotoviti pa moramo trajnost, namreč to je dolgoročni cilj, ki bo privabil mlade v ta sektor. Strenjam se, varnost je izjemno pomembna. Pomembni so dobri delovni pogoji na plovilih. Res je ampak mladi morajo videti prihodnost v tem sektorju, tako da bodo lahko s svojimi prihodki um, preživeli sebe in svojo družino, da bodo lahko v prihodnosti tudi razširili floto morda. Hvala, najlepša hvala za ta odgovor. Veseli me, da razumete, da obstajajo tukaj različni stebri in različni aspekti, gospodarski, socialni, okoljski in tako naprej. Pogosto se namreč na njih pozabi. Ali lahko danes pred celotnim parlamentom poveste, da ne bo prihajalo do rezov v Evropski pomorski in ribiški sklad? Gre namreč za zelo majhen sklad. Poleg tega me zanima, kaj boste storili za to, da se izboljša položaj žensk v tem sektorju. Tega zaenkrat niste omenjali. Uh, Najlepša hvala. Najprej, kar se tiče pomorskega in ribiškega sklada, tukaj že imamo pripravljen predlog in upam, da bomo ohranili naše ambicije glede trajnosti, pa tudi glede socioekonomskih aspektov. Pripravili bomo najboljše ukrepe, ki bodo pomagali našim ribičem in ribičkam. Kar pa se tiče vprašanja enakosti spolov, tukaj sem seveda opazil zadnja poročila na tem področju in razumem, da moramo izboljšati pogoje. Največji problem je, da se tukaj osredotočamo samo na dejanski lov rib. Tukaj službe opravljajo moški, ampak dejansko so pa na obalah pogosto zaposlene ženske, ki vodijo podjetja, ki sporočajo težave oblastem in tako naprej. Te ženske morajo biti seveda primerno plačane in zagotoviti moramo, da bodo tudi v svetovalnih organih enakopravno zastopane ženske. Res pa je, da moramo voditi z zgledom potem pa moramo nadaljevati tudi razpravo z sektorjem, torej od majhnega proti velikemu. Hvala. Najlepša hvala, gospod Karles Kind. Hvala, gospod predsednik, hvala, gospod kandidat za komisarja. Zadnja. Reforma skupne ribiške politike 2013 je predvidel, predvidela nove določbe, naprimer večletni načrti upravljanja, potem tudi v zvezi s plovili in s tehniko, pri čimer naj bi zmanjšali um, prilov um, in zmanjšali negativne učinke na pomorsko okolje. Um, če je prišlo seveda do eh, pozitivnih posledic, se, se moramo tega veseliti, vendar se mi zdi, da tako uspešni nismo. Naprimer, načrti upravljanja za Baltsko morje, ki so začeli eh, veljati pred tremi leti, posledice pa niso tako eh, dobre, kot smo si pričakovali. Ampak eh, seveda ne gre samo za pritisk na področju ribištva, gre seveda tudi za podnebne spremembe, za onesnaženje morja. Z, Vi imate širok portfelj, eh, tako da imate zelo splošen pogled, eh, pregled nad okoljem, nad eh, morjem in tako naprej. Um, ali mislite, da je dovolj, če ko govorimo o morju, govorimo, če govorimo predvsem o um, ribištvu in o pritisku na ribištvo? in ali ni treba upoštevati tudi vseh drugih vidikov na ustrezen način. Hvala lepa za to vprašanje. Prav imate. ni eh, ribolov edini, ki zmanjšuje biotsko raznovrstnost in ribje staleže. In če govorimo o strategiji biotske raznovrstnosti za 2030, potem ne mislim samo na kopno, temveč tudi na morja in na oceane, kajti zdrava morja in zdravi oceani absorbirajo velike količine CO2 -ja in to zagotavlja hrano, to zagotavlja delovna mesta in tudi energijo. In zato moramo. Um, Skupna eh, ribiška politika je bila reformirana 2013. leta V mojem mandatu bo potekal pregled do 2022, treba bo odpraviti pomankljivosti, moramo pa ostati tudi realistični. Skupna ribiška politika ni neka celovita zakonodaja, ki um, se loteva vseh eh, razlogov, temveč eh, tu je treba na vsak način vključiti biotsko raznovrstnost. Razen tega je treba povdariti, da bo nov zelen dogovor eh, zajemal številna področja. In um, Zato mora tudi ribiška politika biti v skladu z novim zelenim dogovorom. Do 2022 bomo opravili previden pregled in tu eh, pričakujem pomoč eh, od parlamentarnega odbora, kajti to je zelo tehnični dosje. Kajti ne gre samo za okoljska vprašanja, temveč tudi socialne vidike, ki jih je treba upoštevati, zato res računam na vaše sodelovanje.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 Všeč mi je, da ste rekli, da želite se srečati z akterji na terenu, da ne boste ostali samo v pisarni. To je pomembno. In predlagam vam naslednje. Vse reforme, ki jih boste izvedli in o katerih bomo glasovali, pripravite jih skupaj z nami. Ne ostanite samo znotraj vaše administracije. Vendar predlagam vam, da sodelujete z nami. Mi zastopamo voljivce, prihajajte redno, ne samo samo enkrat na leto na eh, formalna in neformalna srečanja z nami v našem odboru. To je moj predlog. Hvala. Eh, to je bil eh, eh, predvsem. Um, vaše povabilo tudi v Strasburg. Um, hvala za to ponudbo sodelovanja in jaz res tudi računam um, na vas. Gospod Gospa Sullivan za zelene minuto in pol. And, uh, thank you to... Hvala uh, kandidatu za komisarja. Um, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Zadnja verzija, uh, o kateri se razpravlja od julija naprej, uh, Um, torej, šlo je predvsem za dejstvo, da gre še vedno za prelov, daleč nad zmogljivostmi morja. Zadnja ocena znanstvenega tehničnega odbora za ribištvo je pokazala, da 41 odstotkov ocenjenih staležev v Atlantiku in Severnem morju je prelovljen, prelovljenih. Pre, um, počasni je napredek. To velja seveda tudi za uh, eh, sredozimske uh, eh, morje podjetje 70 odstotkov preloba. Um, ko gre za revizijo sklada za pomorstvo in ribištvo, bi eh, se s tem še lahko povečala prekomirna, prekosi, eh, prekomirna zmogljivost. Torej, um, um, subvencije vodijo do preloba. Um, Eh, eh, imamo poročila Svetovne banke in Evropskega računskega eh, sodišča, ki prav tako opozarjajo na to. In zato moje vprašanje vam, gospod kandidat za komisarja, kaj boste storili, da bo stališče parlamenta in sveta spet v skladu s cilji trajnostnega razvoja in obvezami v okviru STO, tako da bomo preprečili te prekomirne zmogljivosti. Hvala. Strinjam se, ta sklad eh, mora podpirati naše cilje izvajanje skupne ribiške politike, um, zavezanost izvajanju trajnostnega eh, cilja 14, eh, treba je tudi oceniti, da ta ovojnica ni neomejena in da gre za javni denar. Um, ker sem v Litvi minister za ekonomijo in inovacije, sem imel veliko sredstev za državo, tudi iz eh, virov EU. In moja glavna naloga je bila, da se to ne prekriva zasebnim financiranjem. Če vidimo, da eh, je določene ukrepe možno financirati z Eh, zasebnim denarjem je treba za to uporabiti um, zasebni denar. Jaz upam, da bodo ambicije ostale kot, takšne, kot so. Jaz bom v kolegiju na vsak način se zauzemal za to, da bomo ostali pri teh ambicijah skupaj z državami članicami. Razumem njihove skrbi in pomisleke. Poskusili bomo najti najboljše možne rešitve za reševanje uh, pomembnih vprašanj. Um, mali eh, ribolov. Eh, Vendar to seveda ne sme biti v nasprotju na, z našimi cilji skupno ribiško politiko in cilji trajnostnega razvoja. To je bila tudi moja točka. Rekli ste, da ne boste dovolili eh, politiki EU, da nasprotuje tu je najboljšim um, um, razpoložljivim znanstvenim podatkom. In razumela sem, oziroma sprašujem, ali ste pripravljeni umakniti predlog eh, za financiranje, če ugotovite, da je v nasprotju z dobro trajnostno politiko. Hvala za vaše vprašanje. Torej, pravzaprav ne smemo začeti takoj z eh, umikanjem predlogov ali tudi z določanjem eh, rdečih črt. Mislim, da gre najprej za dialog in da je treba, eh, strinjam se, javni denar je treba porabiti tako, da dosežemo cilje, ki smo jih zastavili. Pomembno pa je, Eh, smo v občutljivem obdobju. Brexit se bo mogoče zgodil eh, in sicer v času, ko se bo nehal sedanji sklad za ribištvo in pomorstvo in naslednji se bo začel 2021. In če bo prišlo do eh, zamud pri plačilih, to ne bi bilo dobro. In zato moramo. Um, najti pravo ravnovesje in zato uporabiti vse argumente v dialogu s ustreznimi akterji. Um, gospa Konte je na vrsti naslednja minuto in pol od 1977. leta do danes je bilo 11 komisarjev, eh, ki so opravljali vašo funkcijo. V teh letih je ribištvo vedno bilo v imenu portfeljev, danes pa imamo samo okolje in oceani. In v pismu um, predsednice komisije um, je tej temi namenjenih samo nekaj vrstic. Se pravi, da von der Leyen temu sektorju ne posveča ustreznega pomena, čeprav je ekonomsko pomemben. Um, komisija očitno ne razume pomena tega sektorja, zato vas sprašujem, kaj uh, imamo pričakovati od vas? Ribištvo je uh, Eh, bilo črtano ali bodo črtani tudi viri za ta sektor. Gre predvsem za dostoj, dostojanstvo ribičev eh, in za ribiško proizvodnjo. Ehm, ribištvu je treba nameniti pozornost, ki ji gre. In uh, tu gre predvsem za ustrezno upravljanje virov. In predvsem včasih uh, predpisi, ki prihajajo od zgore, škodijo lokalni ekonomiji. Um, ali menite, ali želite uh, povečati sredstva za ribištvo, ali bodo ostali ona, enaka sredstva, ali se bodo zmanjšala? Um, um, um, ali ne bi bilo bolje, če bi ostalo to ime ribištvo tudi v imenu dosjeja, ker je to tako pomemben sektor za Evropo. Hvala za vaše vprašanje. Najprej o imenu mojega portfelja. Mislim, da je bolj pomembna osebina kot naslov. To je pomembno. Danes me lahko ocenjujete kot osebo, ki bo um, zastopala skupnost. Mislim, da se moramo osredotočiti in usmeriti vso energijo v to, kar potrebujejo ribiči in ribičke za um, reševanje problemov, jih, s katerimi se soočajo. Um, predlog za financiranje sklada za pomorstvo in ribištvo je na mizi, ne bo se spremenil. Um, ta predlog je bil že v obravnavi kar bo pomenilo, kar bo pomagalo ribičem in ribičkam pri eh, okoljskih problemih, je, da zmanjšanje biomase ne izhaja samo iz ribolovne dejavnosti, temveč da je to treba videti širše. Ne smemo ločiti okolja od ribištva. To gre z roko v roki. Um, zdravo okolje um, daje zdravo riba in to koristi obalnim skupnostim in nam vsem. In to mora biti naš cilj in mi se moramo truditi za to, da dosežemo ta cilj skupaj. Torej, tudi če imeni v portf portfelju, eh, boste vendar pristojni za ribištvo. Zato razumite ribištvo kot pomemben sektor. Želim opozoriti na težko situacijo ribištva v sredozemlju, kjer majhni, kjer mali ribolov se sooča s težavami predvsem zaradi vedno nižjih staležav. Zato vas sprašujem, kakšno strategijo eh, lahko pričakujemo za sredozemlje in zakaj naj bi stavili na vas? Hvala lepa. Potrebno je ustvariti enake pogoje za vse. In treba je ustaviti neprijavljen, nezakonit ribolov. Mali ribolov um, um, ima težave zaradi nezakonitega ribolova. In nezakonit ribolov povzroča tudi druge ekonomske probleme, ne plačujejo se davki, um, ni zagotovljena varnost pri delu in tako naprej. Zato se moramo proti temu ustrezno boriti, kar zadeva zaupanje. Danes pred um, predstavitvijo sem obiskal Evropsko hišo uh, zgodovine um, zelo zabavna zgodba o rimski pogodbi. 1957 je bilo težko priti v Rim in zato je bilo treba podpisati na prvi strani in na zadnjih eh, straneh. Torej, ta unija eh, gradi na zaupanju in eh, tako naj ostane tudi v prihodnosti. Hvala. Prosim in opozarjam vse, da da, da se držite časa, ampak želim vas vprašati še, da, oziroma prositi, da odgovorite na vprašanje gospe Konte v zvezi s sredozemljem, kjer je predlav še posebej izrazit. Mislim, da smo zabeležili napredek pri določenih programih, večletnih eh, načrtih za sredozemlje in eh, s tem moramo nadaljevati. Moramo oceniti staleže, kajti niso ustrezno ustan, ost, uh, ocenjeni in ko bomo imeli več podatkov, bomo lahko pripravili ustrezen trajnostni pristop za ribiške skupnosti. Pomembne, pomembni so tudi bilateralni dogovori eh, z drugimi državami, ki prav tako lovijo v sredozemlju, treba se je, si je prizadevati skupaj z njimi, tako da ne bomo samo mi tisti, ki spoštujejo predpise, temveč da bodo tudi partnerji spoštovali te predpise, gospod Tomašič. Gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja, Regionalizacija je zelo pomembna in je na vis visoko na listi prioritet držav članic. Skupno ribiško politiko eh, je predpisana regionalna so regionalno sodelovanje za ohranjanje in predvsem gre tu za večletne načrte in za upravljanje in za specifične načrte v zvezi z. Uh, um, odpadki, kako boste zagotovili, da bodo načeli regionalizacije ohranjene tudi v prihodnih predpisih. In um, pri pridninih, eh, tu gre predvsem za pridnine vrste v Jadro, Jadranskem morju, um, regionalni pristop mora biti izhodišče za izdelavo um, ustreznih načrtov. Um, kaj ti problemi so naprimer z malo plavo ribo v Jadranu in um, mislim, da se ne upoštevajo ustrezno specifičnosti Jadrana in tudi uh, ne specifičnosti sredozemlja. Thank you. In... Ja. Tako kot ste rekli, vsak uh, morski bazen je um, nekaj posebnega in potrebuje uh, svojo oceno. Trajnost eh, pa je ključ za um, dolgoročno obravnavo. Jaz sem bil um, v Litvi izvoljen kot poslanec. Verjamem v dialog. Večletni načrti zagotavljajo ta dialog z lokalnimi skupnostmi ribičev in Eh, ta dialog naj bi potekal tudi z eh, državami, ki niso članice EU in to zagotavlja najboljše rešitve. Mislim, da moramo tako tudi nadaljevati. Večletni načrti kažejo, da smo dosegli napredek pri skrajno prelavljenih vrstah, tako zagotavljamo trajnostni ribolov, vendar seveda moramo storiti še veliko več. In Eh, moramo najti dogovore med državami članicami EU, pa tudi s eh, državami, ki niso članice EU. Hvala za vaš odgovor. Zanima me samo še, kako boste in na kateri način zagotovili, da bodo mnenja strokovnih um, teles bolje upoštevani, pri regionalizaciji in tudi uravnoteženi zastopanosti vseh deležnikov. Hvala lepa. Kar zadeva strokovnjake in njihovu, um, njihov, um, njihove nasvete, bili so dobri partnerji tudi v zadnjih letih um, ko gre naprimer za migracijo tune in tako naprej, ne vidim nobenih ovir, da uh, se ta dialog ne bi nadaljeval. Vendar treba je upoštevati tudi svetovalne odbore, um, kaj ti um, oni eh, predstavljajo um, ribolov velikega obsega in tudi mali ribolov. In tam uh, slišimo, Eh, glasova obih eh, strani. Zagoje gospod bom par za minuto in pol. Hvala gospod Činkeviču, tu sedim. Pred eh, nekaj dnevi smo dobili poročilo o oceanih, ki je zelo zaskrbljujoče in ne moremo ravnati odločno zaradi več onesnažen in sicer eh, vedno več je mrtvih območij, za desetkrat se je to povečalo v zadnjih letih. Kako um, boste ravnali, da ne bo eh, toliko nevarnih snovi izpuščenih v morja? In vidimo tudi um, promet, ki povzroča um, hrup in to moti. Um, um, Torej, živa bitja v morju. Eh, ali eh, želite zmanjšati hitrost eh, plovil in tudi obseg teh plovil. In potem imamo seveda tudi turizem, naprimer v polarnih območjih, kjer se uporablja nafta kot gorivo, kar seveda osnažuje okolje. Ali se boste zauzeli za zmanjšanje turizma v polarnih območjih in tudi za zamenjavo goriva? potem um, um, konvencija o pravicah morja nar Združenih narodov, uh, kakšne določbe bi radi, radi zapisali kot EU e v to konvencijo. Okay. Hvala lepa za vaše vprašanje. Popolnoma se strinjam z vami, oceani so ključnega pomena in treba jih je ohraniti zdrave. To je dobro za okolje, za obaljne skupnosti, za ribiške družine. Poznamo glavne razloge, eh, s katerimi se moramo ukvarjati. To je na eni strani prelov, potem eh, nimamo dovolj zavarovanih območij, potem eh, morski odpadki, onesnaženje potem treba je okrepiti mednarodni zakonodajni okvir, tako da ne bodo samo države članice EU spoštovali pravila, temveč drugi prav tako. In menim, da um, je ta portfelj um, primern za to. Biotska raznovrstnost 2030, ki bo vključevala tudi oceane. Uh, potem načrt za krožno gospodarstvo, ko gre za pomorske odpadke, potem eh, odvrženje odpadkov. Eh, Tudi to je priložnost za našo ekonomijo in s krožnim gospodarstvom, z viri bomo lahko uh, se lotili tudi razlogov. Seveda je potrebno še več. Uh, moramo uh, pridobiti še druge sektorje, kmetijstvo, zelo pomembno. V Baltskem morju že imamo težave zaradi eh, hranil, ki prihajajo iz industrije, iz kmetijstva, iz netrajnostnega kmetijstva. In z vsem tem se je treba ukvarjati in v tem portfolju je vse to zajeto in to bo moja dožnost. In sicer, da pokažem, da je bilo dobro, da povežemo um, te sektorje v en portfelj, okolje, oceani, kajti vse je med seboj povezano. Euh, Hvala za vaš odgovor. Sto odstotno se strinjam z vami, če pravite, da eh, ne more Evropska unija sama rešiti tega vprašanja um, um, sredozemsko morje mi je zelo pri srcu in tudi drugim. To je zelo onesnaženo morje in um, plastike je štirikrat večkrat v oceanju. Um, um, kaj, um, katere konkretne ukrepe boste predvideli za to, da se zmanjša onesnaženje sredozemlja? Hvala lepa za vaše vprašanje um, in seveda uh, moramo vsi skrbeti za sredozemlje in pomembno je sodelovati s partnerji, ne samo da se iz. Uh, izvede očiščenje eh, in tu delimo najboljše prakse, temveč gre tudi za izvajanje skupne ribiške politike. Um, gre predvsem za boj proti um, nezakonitemu, neprijavljenemu in nereguliranemu ribolovu. Treba je pomagati tudi partnerjem, se boriti proti vzrokom in pomagati s tem eh, z nasveti, s tem, da se jim ponudijo naše najboljše prakse in da uh, jih vzamemo v čovn. In Evropska unija bo, ima priložnost, da pri tem eh, igra vodilno vlogo. Sedaj pa začenjamo z drugim delom zaslišanja in sicer sledi še 11 vprašanj. torej prihajajo vprašanja z obih odborov, en iz Indije, en iz Peša. Začenjamo s eh, predstavnikom ELS-a, gospodom Žilisem. Eh, Gospod kandidat za komisarja, naj se vrnem na vaš odgovor o volkovih. Njihovo število se veča. Celo 13-14 tisoč bi jih naj bilo. In sedaj se ravnovesje podira in zato odnosi trpijo. Prav tako se povečuje populacija kormoranov. Zelo težko je priti do uravnoteženosti teh populacij in to je grožnja za kmete in ribiče. To je grožnja tudi za Baljsko regijo, tudi za Litvo se strinjate, da je potrebno več prožnosti dati na spolago državam članicam, kar se tiče urejanja populacije nekaterih zaščitenih vrst. Uh, Če mi dovolite. Gospod Mažiris prihajava iz iste države, tako da bom odgovoril v litvanščini. Hvala lepa spoštovani profesor. Zahvaljujem se vam za vaše vprašanje. Vprašanje je resnično zelo aktualno. O tem smo nekoliko že govorili. Direktiva, ki ste jo omenili, predvideva določeno prožnost za države članice. Razumem kmete, razumem ribiče, zelo dobro jih razumem ko se pritožujejo, saj izgubljajo svoje črede. Ampak mislim, da ne bomo mogli tega rešiti z orožjem, z naboji. Potrebno bo razmisliti o tem, ali smo sprejeli dovolj ukrepov, da bi se zaščitili pred vokovi. Naprimer, ograje so pomembne, ker ti, ti ukrepi so že sedaj podprti strani EU. Enako, velja tudi za škodo, ki nastane kot kompenzacija za izgubo črede. Tudi tukaj je predvidena, predvideno nadomestilo populacija kormoranov. Tudi o tem ste govorili. Tukaj pa lahko vidimo tudi v Litvi, v eni od ožin. Kaj se dogaja? Seveda sem zato, da bi morda bilo dobro imeti na tem področju samo regulacijo in sprejeti določene ukrepe. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Kar se tiče kormoranov sem videl tudi leteže v Kavna, so 200 km od obale. Prej jih eh, tam nikoli ni bilo. Po tej direktivi pa zavestno ubijanje ptic teh vrst ni dovoljeno in se kaznuje. Po drugi strani pa imamo upravka tudi seveda z ribiško skupnostjo. Ogroženi so in imamo tudi upravka z ogroženjem biotske raznovrstnosti. Potrebujemo konkretne ukrepe. Torej, vrnimo se na direktivo. Rad bi to direktivo še bolj natančno preveril. Odbor se je izrekel proti temu. Odbor je mnenja, da je to zajeto v direktivi, ampak bomo preverili, ali države članice uporabljajo dovolj to prožnost, ki je predvidena v direktivi. Kar se tega tiče, lahko komisija resnično pomaga državam članicam točno v teh razmerah, ki ste jih opisali, če prihaja do določenih grožen za ribiče, potem kako sprememo te ukrepe? Hvala lepa v imenu SND Delara Burkat, prosim. Ja, Hvala lepa. Danes ste pogosto že govorili o pomembni vlogi zaščite bioraznartnosti, boju proti podnebni krizi. Omenili ste množično izumiranje, upravičeno, kajti milijon rastlinskih in živalskih vrst je ogroženih in lahko govorimo o množičnem izumiranju. Istočasno pa EU v svoji strategiji o ohranitvi biologske raznovrstnosti ne bo dosegla cilja do 2020, čeprav smo se jih zadali sami in ne bomo ustavili biologske raznovrstnosti, izgubili te. Zato vas sprašujem, ali boste bolj ambiciozni in si boste zadali bolj zavezujoče cilje, kar se tiče Evropske strategije za ohranitev biologske raznovrstnosti do 2030, če da, katere in Kako pa ste zagotovili, da bo zaščita biotske raznovrstnosti dobila dovolj človeških in finančnih virov? Kako boste se borili proti upadu populacije čebel in drugih opraševalcev? Ti so zelo pomembni pri varnosti zagotavljanja hrane in tudi pri biotske raznovrstnosti. Hvala lepa. Much, uh, of... Hvala lepa. Imeli smo cilje za. 2020, gotovo bomo imeli cilje tudi za 2030 in morajo biti ambiciozni, druge poti ni. Žal pa mislim, da cilji niso dovolj. Biti morajo merjeni in o njih se mora poročati. Potrebno je imeti ustrezen mehanizem nadzora. Prav tako je zelo pomembno, da ko govorimo o glavnih vzrokih, je sprememba uporabe morja in kopna, onosnaževanje in invazivne tuje vrste. Torej, vse to je povezano. Vse to je povezano s podnebnimi spremembami, tako, tako da je potrebno se boriti proti vzrokom. Kot sem omenil že na začetku, in da, da, ste, da bo potrebno dovolj financ, tudi ustrezna zaščita področja Natura 2000. Ampak sredstva niso dovolj. Resnično upam, da bom v sodelovanju s Francom Timmermansom dosegli to, da bodo ti ambiciozni cilji dejansko tudi uveljavljeni. Ambiciozni cilji za bioraznovarstvo do 2030. To bi naj bilo tudi na drugih zakonodajnih področjih, na področju kmetijstva, v industrijskih panogah, prometu. Uporabiti moramo orodja, ki so na voljo. Ocena vpliva mora biti izvedena zelo natančno. Včasih se nam zdi, da države članice, koliko vidim iz izkušenj, poskušajo zaobiti pravila in to ni dobra praksa, še prav posebno, ko govorimo o Naturi 2000. Tukaj imamo zelo veliko zaščitenih vrst. Ja, Hvala lepa za konkretni odgovor, sedaj pa še dodatno vprašanje. Govorili ste o merljivih ciljih za pogajanje o kominu mislim, da je zelo pomembno imeti. Te merljive cele ste lahko konkretni, kakšne cilje ste si zadali. In drugo vprašanje, dejali ste upravičeno, da cilji niso dovolj, zato vas sprašujem, kar se tiče ohranitve raznovrstnosti in zaščito moči na torej 2000, ali boste imeli obvezujoč cilj za za gotavljanje ohranitev ekosistemov, tako da se ne bomo zanašali na posplošne cilje. Thank you. Hvala lepa. Kar se tiče medljivih ciljev, da, seveda, medljivi cilji lahko pomenijo več zaščitenih območij, več zaščitenih področji oceanov, naprimer za 30 odsotkov, ampak mislim, da bom prožen, definitivno, kar se tiče medljivih ciljev, bioraznovrstnosti in cilju do 2030. O tem se bom pogovoril tudi z odborom, kakšna je vaša vizija in kateri so tišti ključni cilji, ki jih moramo doseči. Mislim, da je zelo pomembno zagotoviti ustrezno izvajanje, ko govorimo o zavezujočih pravnih aktih. Zelo veliko zavezujočih pravnih aktov že imamo, ki pa se jih ne izvaja na ustrezen način po državah članicah. Nična toleranca proti neizvajanju že sprejetih aktov. To je prava pot. Imeli bomo strategijo obi raznovrstnosti, ampak seveda tega sedaj še nimam. Sem podprt za razpravo tudi z odborom. Thank you. Hvala lepa. V imenu ELS Niklas Herbst. Ich möchte gerne den, uh... Naj se osredotočim, tukaj sem, na našo skupno domačo regijo. Baltsko regijo. Imamo krizne razmere, to ne povzroča ribištvo in tukaj želim zastaviti vprašanje, kakšne konkretne ukrepe bi lahko sprejeli. Imamo težke razmere po eni strani, smo že zelo veliko sredstva izkoristili, več jih ne bo, sedaj pa vemo, če bodo predlogi komisije sprejeti nekaj dni pred eh, zasedbenem sveta, da bo predvsej ribičev in podjetij ne samo v Nemčiji, na Danskem, tudi v parčkih državah, pa še posebno na Polskem, izginilo s trga. Kako lahko tem ljudem pomagamo, ki so v finančni nuji? Seveda, trenutna pravila ne zadoščajo. Morda bi morali razmisliti tudi o tem, kako bi ne birokratsko hitro podprli države članice. Ne govorim o naslednjem večletnem finančnem okviru. Tukaj smo v parlamentu in odboru in komisiji na dobri poti, ampak govorim o naslednjem letu, kaj lahko konkretno storimo za te ljudi. Thank you for your question. Indeed, uh, this problem uh, will. Da, res je, to bo eno od glavnih vprašanj, s katerim sem ukvarjan, če bom potrjen. Komisija je že začela in že vodi dialog z državami članicami, kar se tiče trenutnih razmer, kar se tiče potencijalne finančne podpore. Smo na koncu sedanjega večletnega finančnega okvira. Seveda bo težko mobilizirati vse potencijalne vire. Komisija skupaj z državami članicami pa bo pripričano sem našla rešitev. Obljubim vam lahko le, da da če me boste potrdili, bomo nadaljevali z dialogom in bomo skušali najti najboljšo možno rešitev. Vprašanje pa ni enostavno in tukaj bomo potrebovali natančno analizo. Ne moramo pa se ustaviti letos, potrebno bo gledati predvsej dlje v prihodnost, kar se tiče upada staleža, še prav posebno na polenovke, mislim, da moramo biti zelo glasni, odločni glede vzrokov dejavnosti, ki povzročajo pad staleža. Seveda, ribiči, moški in ženske najbolj trpijo. Ribiške skupnosti so najbolj prizadete in to je odličen primer. Okolje in spremembe, ki vplivajo na okolje, vplivajo najprej na te najbolj ranljive skupine in moramo najti rešitve. Rešitve morda ne bodo enostavni. Morda bomo morali uporabiti tudi orodje prešolanja ljudi in zagotoviti druge priložnosti. Regija, iz katere prihajate, je tudi turistično zelo znana. Ja Dobro, sedaj smo se skupaj ugotovili, da niso ribiči krivi, to razlogi za to so drugi. Lahko pozamemo, bi komisija imela bolj celovit pristop pod vašim mandatom, da ne bi govorili samo o kvotah, kajti to je samo omejeno smiselni instrument, pozavi s tem. Indeed, uh, is... Da, podnebne spremembe, kar se tiče morske temperature, kar se tiče temperature vode v Baltskem morju, se ta dviga in to ima velikanske posledice tudi za vzhodno polenovko. Zato torej, smo skoraj da že na robu izumrtja polenovk. In sedaj moramo se tega lotiti celovito, kot sem že dejal, z orodji, ki jih imamo na voljo. Ampak zakonodaja mora biti potem uporabljena tudi na drugih področjih. Kmetijska dejavnost, tudi to igra zelo pomembno vlogo. Pesticidi, gnojiva, to igra pomembno vlogo za zmerami, ki jih imamo trenutno v Baljskem morju. Hvala lepa, Renew. Marija Soraya Rodriguez Ramos, prosim. Gracias, Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja. Odgovorni ste za strategijo za bioraznovrstnost. Prav tako. Pa boste pristojni tudi za povezave z okoljem in s kmetijstvom. Sedaj imamo dve glavne težave. Ena od njih je proračun. Dejali ste, da proračun ni zadosten, nikakor ne, da bi zaščitili bioraznovrstnost. Potrebovali bi 6 milijard evrov na leto. Evropska sredstva dosegajo samo 20 odstotkov te vrednosti, ne gre samo za proračun. Komisija je dejala, da če ne bomo okoljske zakonodaje ustrezno prenesli v zakonodajo držav članic, da bo to povzročalo milijardno škodo, kar se tiče škode okolju in človeškemu zdravju. Lahko tukaj pred tem odborom se zavežete, da boste zagotovili, da bo nova strategija za biotsko raznovrstnost zagotovila ustrezna sredstva za ustrezno zaščito, ali načrtujete ukrepe tudi za izboljšavo nadzora in spremljanja mehanizmov za implementacijo za okoljsko zakonodajo Evropske unije. Bo komisija storila kaj na tem področju in nadzirala države članice? Thank you. Hvala lepa hvala lepa za vaše vprašanje. Kar se tiče proračuna, bom definitivno zelo odločen, da potrebujemo več sredstev in mislim, da bomo skupaj v sodelovanju s podpredsednikom Francom Timmermansom in ostalimi komisarji zmogli kaj doseči. Izvoljena predsednica je dejala, da je to strateški cilj in strateške cilje je potrebno ustrezno tudi finančno podpreti. Seveda je to odločitev kolegija. Dialog bomo vodili, pogajali se bomo o tem, katere so prednostne naloge, ampak biotska raznovrstnost, če si ogledamo glavne prednostne naloge trajnostnega razvoja, potem je to ključno za dosego ciljev trajnostnega razvoja. Če si pogledamo podnebne spremembe, nedavno je poročilo Združenih narodov sporočilo, da je dobro, zdravo ekosistemu po morju. Zelo pomembno to predstavlja 37 odstotkov vseh podnebnih sprememb na svetu. To je torej močan argument. Gotovo nas bo več stalo, če ne bomo dejavni, kot če bomo ukrepali. Kar se tiče okoljske škode, je bila tukaj von der Leyen tudi zelo, zelo jasna, ničena toleranca, kar se tiče neizpolnjevanja zakonodaje. In kot sem že dejal, bom si gotovo ogledal vsa obstoječa orodja. Najprej je potrebno pomagati državam članicam z dialogom. Če pa ne ostane nič drugega, če ni rezultatov, potem se to lahko konča tudi s postopki kršitev veliko, se jih že odvija. Si, por último. Hvala lepa. In potem še pod vprašanje. V vašem mandatu, lahko med vašim mandatom pričakujemo še kak ambiciozen instrument za zaščito gozdov, ne samo v Evropi, ampak tudi v tretjih državah, na katere vpliva naša potrošnja. Imate kakšne specifične ukrepe, ki jih načrtujete, zato da bi izboljšali dobavno verigo za proizvode, ki pogosto vodijo do prekomene sečnje? Kar se tiče sečnje, tudi za meja EU, moramo ponovno oceniti naš oglični vtis. Glede tega bom sodeloval z drugimi kolegi. mislim, da ko namenjamo sredstva tretjim državam, moramo paziti, da to ne bo vodilo do sečne. Drugič, pomembno je izboljšati označevanje in, kot sem dejal, je potrebno imeti dobavno verigo, ki ne bo temeljila na prekomeni sečni gozdov. Zato pa moramo izboljšati mehanizem nadzora. Gotovo bom na tem trdo delal. Thank you for Hvala lepa. Sedaj pa v imenu samostojnih poslancev gospod Ivan Sinčič, prosim. Hvala. Uh, vi, gospodine Sinkeviči, izdolaj. Gospod Sinkevič, vi ste iz Litve in ste kandidat za um, varstvo okolja in oceane. Postavil bom vprašanje, ki še ni bilo postavljeno in sicer gre za varstvo okolja okolje zraka, vrstvo zraka predvsem. Najprej bom povedal nekaj splošnega, potem pa bom nekaj povedal tudi o situaciji na Hrvaškem. Da, da našni standardi so iz 98. leta pred 20 leti, takrat je to naredila mednarodna komisija in sicer so predpisali termične ravni. V 20 letih pa eh, se je znanost razvila in danes vemo več, tudi netermične učinke. Torej, problem je podoben, kot je danes s pesticidi in endokrinimi motilci torej gre za sinergijske kumulativne učinke in tudi za druge netermične učinke. Situacija je um, aktualna tudi zaradi 5G, 6G in tako naprej. In zato vas sprašujem, ali eh, želite upoštevati 20-letni razvoj znanosti in um, določiti eh, boljše standarde varstva pred ionizirajočim sevanjem. Ok, thank you. Uh, non-thermal. Najlepša hvala. Torej, sevanje, netoplotno sevanje, kar vem glede tega, čeprav nisem strokovnjak na tem področju, kot rečeno, lahko rečem, da je tudi sončno sevanje v tej skupini. Povzroča pa tudi druge stvari, kot so naprimer pesticidi, endokrini motilci in tako naprej. To vse spada v isto skupino. In tukaj imamo jasne prioritete glede tega, kako se soočiti s temi grožnjami. Naš cilj glede ničelnih emisij, zmanjšanje pesticidov, nadzor nad endokrinimi motilci in tako naprej. Ponuditi moramo subvencije za ekološko kmetovanje in tako naprej. Vedno sem pripravljen prisluhniti znanstvenim dokazom, vedno sem jih pripravljen prebrati in upoštevati. Svetovna zdravstvena organizacija vedno pripravlja najboljša poročila na aktualne teme. Državam članicam pogosto svetujejo glede tega, kako obravnavati to ali ono snov oziroma vprašanje. Kot rečeno, bom sam vedno spoštoval znanstvene dokaze, če pride do težav za človekovo zdravje. Hvala vam. Uvodno ste rekli, da če. Hvala. Rekli ste, da boste potovali po Evropi in pridite tudi v Republiko Hrvaško. Bazne postaje in antene um, torej naše slabe inštitucije niso, um, niso v stanju, da odpravijo te težave, ki nastopejo predvsem, ko dežuje in tako naprej. Um, uh, Torej, v Zagrebu je 90 odstotkov basnih postaj nelegalnih. Obstaja resolucija parlamenta iz um, 2008-2009 leta, ko, eh, ki predpisujejo eh, torej lokacijo teh postaj, ki ne smejo biti blizu, blizu šol in drugih ustanov in v, na Hrvaškem se to ne upošteva. Na Hrvaškem bi morali že pred desetimi leti objaviti register, kje se nahajajo te bazne postaje, vendar se to ni zgodilo. Najlepša hvala. Pred dvema letoma sem obiskal Hrvaško skupaj s svojo ženo in dobil sem fantastičen vtis o tej državi. Sploh ljudje so me navdušili, so namreč izjemno topli in prijazni. Izjemno pomembno je, da skrbimo za njihovo zdravje. Pomembno orodje tukaj so ocene učinka. Ocena učinka je predvidena v zakonodaji vsake države članice, tukaj obstaja manjša fleksibilnost, ampak eh, seveda s pomočjo te fleksibilnosti ne smemo spregledati velikih težav, ki lahko ogrožajo človekovo zdravje. Eh, hvala lepa za SND, dobi besedo Mohamed Haim. Izvolite. Thank you. Thank you, Najlepša hvala, predsedujoči. Spoštovani kandidat za komisarja. Študije so pokazale, da je strategija krožnega gospodarstva dobro orodje za to, da se za pol zmanjša naše izpuste. Skupina SND je v zadnjem mandatu pritiskala na komisijo, da bi pripravili politike, s katerimi lahko omogočimo prehod na krožno gospodarstvo. Zato je bil pripravljen tudi akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Ampak ukrepi so se osredotočali predvsem na končno obdobje življenja izdelkov. Posvetiti pa se moramo celotnemu, celotni življenjski dobi nekega izdelka, vse od zasnove pa do konca. Zanima me, ali boste to vnesli v nov akcijski načrt za krožno gospodarstvo. Kako boste zagotovili, da bo Evropska unija dosegla boljši pristop za krožno gospodarstvo? Boste pripravili novo zakonodajo tukaj ali pa boste samo spremenili direktivo o ekološki zasnovi? Mladi imajo vse več pomislekov glede te kulture, da nekaj kupimo in potem takoj zavržemo, še posebej, ko gre za oblačila. Zanima me, kakšne ukrepe boste predvideli v okviru krožnega gospodarstva na področju tekstila. Hvala. Najlepša hvala. Krožno gospodarstvo je po mojem izjemno dobra priložnost. Na tak način lahko dosežemo trajnost, in bolje izkoristimo naše vire. 88 odstotkov naših eh, naravnih virov se zavrže, le 12 odstotkov se ponovno uporabi. Obstaja torej velik potencial za izboljšave. In mislim, da se moramo posvetiti vsem fazam življenjske dobe nekega izdelka, od zasnove naprej. Namreč pravilno ste povedali, že v fazi zasnove nekega izdelka moramo zagotoviti to, da bo življenjska doba nekega izdelka daljša. V tem trenutku se jih oblikuje na tak način, da bodo histo, hitro zastarale, da jih ni mogoče popraviti, da ni mogoče zamenjati baterije ali zaslona. To je potrebno spremeniti. Spremeniti je potrebno tudi to kulturo metanja v koš. Smiselno bi bilo torej, da se spremeni zasnova na tak način, da bo življenjska doba izdelkov daljša, v to pa moramo vključiti naše MSP-je. Podam vam lahko dober primer, morda ga poznate, ampak litvansko eh, zagonsko podjetje je vzpostavilo platformo, preko katere lahko ljudje prodajajo tekstilne izdelke, torej oblačila, ki jih ne potrebujejo več. Podoben koncept ostaja tudi v Belgiji in drugih državah krožno gospodarstvo, torej uporablja nove tehnologije, platforme, digitalizacijo, potem imamo tudi tako imenovane blockchain verige. Vse to lahko izkoristimo za to, da izpopolnimo ta krožni aspekt gospodarstva. Omenil bi tudi vprašanje eh, gradbeniškega sektorja. Tam obstaja namreč veliko zavračanja naravnih virov in to bo del mojih prioritet v akcijskem načrtu. Najlepša hvala za ta odgovor, imam pa dodatno vprašanje. Zmanjšanje plastičnih odpadkov je ključnega pomena. Zanima me, kakšne ukrepe boste predvideli za to, da se zmanjša količina plastike? Kako želite odpraviti namenoma umešano plastiko, ki se jo dodaja v kozmetiko in druge um, izdelke, pa tudi nenamenoma primešano plastiko? Pa še nekaj, dejali ste, da podpirate zeleno javno naročanje. Mi v SND verjamemo, da je bolje govoriti o trajnostnem javnem naročanju, to namreč vključuje tudi socialno dimenzijo. Na tak način bi lahko spodbudili krožno gospodarstvo. Kakšne ukrepe boste torej sprejeli za to, da bi spodbudili zeleno oziroma trajnostno javno naročanje? V času, ko sem bil minister, sem eh, zagovarjal inovativno javno naročanje. Sam sem bil namreč pristojen za javno naročanje. Ljudje kar naenkrat začnejo drugače razmišljati. Države članice si morajo zadati jasne cilje glede tega, koliko odstotkov jav, zelenega javnega naročanja bodo prevzele. Ti odstotki se morajo potem vedno znova višati glede plastike pa naslednje. Kot sem povedal prej, ne moremo sprejeti te kulture, da je nekaj proizvedeno v petih sekundah, uporabljeno v petih eh, minutah in potem v eni sekundi tudi odvrženo. Razgraja se pa zelo, zelo dolgo. Pomembno je, da je embalaža čim manj plastična, zato da se lahko uporabi v kružnem gospodarstvu. Hvala. Najlepša hvala. Spoštovani kandidat za komisarja, dve uri že odgovarjate na vprašanja in sedaj se lahko malce sprostite, namreč konec je blizu, samo še pet vprašanj vas čaka. Za ILS e najprej gospa Tot, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Spoštovani kandidat za komisarja. Evropska komisija prevzema vodilni položaj pri varovanju biotske raznolikosti. Ampak žal ni dovolj, če se samo ena celina zaveže k varovanju različnih ekosistemov na našem planetu. Po mojem mnenju potrebujemo boljše globalno sodelovanje. Vaša naloga bo tudi to, da prispevate k temu, da se vodilni politiki tega sveta združijo in sprejmejo ambiciozen dogovor naslednje leto na kitajskem. Potrebujemo dober dogovor za izboljšanje biotske raznovrstnosti do leta 2030. Iz vaših pisnih odgovorov smo razumeli, da želite doseči vodilno vlogo za Evropsko unijo na mednarodnem eh, področju, ko gre za boj zoper manjšanje biotske raznovrstnosti. Kako boste to dosegli? Imate tukaj kakšne konkretne načrte? Kako boste prepričali tretje države k temu, da izboljšajo zaveze glede varstva okolja in podnebja? Najlepša hvala za to vprašanje. Zelo pomembno je, da so naši cilji ambiciozni in k temu moramo privabiti tudi druge države, kar pa lahko storimo tako, da vodimo z zgledom. Naša strategija za biotsko raznovrstnost mora biti torej ambiciozna in takšna, ki jo je možno v praksi uporabljati. Poleg tega je zelo pomembno, da dosežemo merljive cilje, ki jih je mogoče tudi nadzorovati in spremljati. V tem trenutku je težko reči, kaj točno bodo ti cilji. Stopiti moramo v dialog z našimi partnerji, z tretjimi državami in pri tem bom vsekakor prosil za nasvete. Upam, da če me boste potrdili kot komisarja, ne bom na Kitajsko potoval sam ampak skupaj z delegacijo odbora Envi, tako da bomo skupaj zastopali močno stališče. Veselim se nadaljnega dialoga glede možnih ciljev. Ko sem razmišljal o teh ciljih, sedaj bom povedal čisto osebno mnenje, mislim, da bi bil smiseln eh, cilj to, da dosežemo 30 odstotkov območij na zemlji, ki so zaščitena območja in 70 odstotkov takšnih območij, ki so trajnostno upravljanje. Poleg tega potrebujemo boljšo politiko za Arktiko. Let tam se namreč hitro topi in spremembe so nenadne. Prav zato prihaja do vse večjega pritiska na ta del našega planeta. Zagotoviti moramo trajnostni razvoj in ne smemo ponavljati napak, do katerih je prišlo v preteklosti. To je moj osebni pogled na naše ambicije na kitajskem. Kot rečeno, pa se veselim razprav v tem odboru. Je pa zelo pomembno, kot rečeno, da se bodo tem ambicijam pridružili tudi naši mednarodni partnerji. Najlepša hvala. Omenili ste tudi to, da je izjemno pomembno, da se varovanje biotske raznovrstnosti vključi v vse politike Evropske unije in držav članic. Omenili ste tudi primer, ki ste ga zapisali v pisnih odgovorih, tam se namreč nanašate. Na mednarodne prostotrgovinske sporozume, v katerih moramo vključiti tudi okoljske zaveze. Kako boste dosegli to, da bodo naši partnerji spoštovali te zaveze in kaj boste storili v primeru, da neka tretja država teh okoljskih zavez ne bo spoštovala? Uh... Najlepša hvala. Seveda bom uh, sodeloval z komisarko za trgovino in vsa ta vprašanja bom omenil tudi, ko bom na sestankih Svetovne trgovinske organizacije. Trajnostni razvojni cilji, ki jih je podpisalo 179 držav po vsem svetu, ne smejo biti samo neki daljni cilji, ampak zaveza vseh drž teh držav, da se jih tudi doseže. Kot rečeno, tesno moram sodelovati z komisarko za trgovino in sam bom vedno pripravljen prisluhniti izkušnjam drugih in tudi sam bom posredoval naše mnenje glede tega, kaj želimo zaščititi. Kot rečeno, pa je potrebno tudi zaščititi naš notranji trg pred netrajnostnimi vrednostnimi verigami. Hvala lepa, gospod Corbett, za SND. Najlepša hvala. Spoštovani kandidat za komisarja za okolje, oceane in morja, lahko bi to prilagodili, da bo da vključena tudi morja. Ali menite, da, je, da so pomorski odpadki eno izmed največjih tveganj za naše podnebje, za naše okolje in da to tudi močno škodi našim državljanom? Ribiči pogosto v svoje mreže ulovijo tudi plastične odpadke in v preteklosti so bili vedno kaznovani zaradi tega na nek način. Namreč plačati so morali to, da so bili ti odpadki potem eh, primerno zavrženi. Sedaj se to v nekaterih državah spreminja, obstajajo novi programi, programi ki so deloma uspešni. To so programi v okviru pomorskega in ribiškega sklada. Se strinjate, da potrebujemo celovito evropsko zakonodajo, ki bo namenjena temu, da se odvrže in reciklira pomorske odpadke v evropskih vodah? Kako želite v času svojega mandata um, obdelati ta problem? V okviru Evropskega zelenega dogovora bo to vprašanje pomembno. Sam bom pripravil pobudo za varne, trajnostne in dobro upravljene oceane in morja, kot ste dejali. Doseči želimo ta cilj 30 odstotkov mori, ki bodo v okviru programa Natura 2000 zaščitena. To pa ni dovolj, pravila se morajo tudi dobro izvajati v praksi. Kaj je tu pomembno? Če je neko območje zaščiteno z pravili Natura 2000, to ne pomeni, da se tam ne morejo izvajati gospodarske dejavnosti, kot je naprimer ribolov. To sploh ni res. Zagotoviti moramo, da se tam izvaja samo trajnostni ribolov, to je res. In istočasno moramo znižati onesnaženost, naprimer. Eh, morske odpadke. Tukaj je pomembno, da vzpostavimo načrt za krožno gospodarstvo. Virov, ki še imajo neko vrednost, ne smemo kar tako vreči v smeti, ampak jih moramo ponovno uporabiti v našem gospodarstvu. Iz njih lahko izdelamo nove izdelke. Kar pa se tiče spodbud za naše ribiče, veliko držav članic je že pripravilo take programe, mislim pa, da moramo storiti še en korak naprej. Ribiči namreč prevzemajo veliko dejavnosti in te dejavnosti morajo biti trajnostne. Onesnažene vode je potrebno očistiti in tako naprej. Stopiti moramo v stik z njimi, pripraviti resen dialog in spodbude za to, da bi dosegli trajnostne cilje, ki smo si jih zadali. Najlepša hvala. V vaših odgovorih smo slišali, različne predloge in zato, če jih želimo doseči, bo morala Evropska unija sprejeti nove ukrepe. Vaš opis funkcije pa pravi tudi to, da se boste držali načela. Vsak novi zakon pomeni, da bo en stari zakon odpravljen. Ali torej sprejemate to načelo, da je potrebno ukrepe in zakone, ki jih sprejemamo, obravnavati na podlagi njihove koristnosti in uporabnosti in ne samo na podlagi nekih statističnih fetišev glede tega, koliko zakonov pač sedaj velja in obstaja. Hvala lepa. Sam sem bil minister za gospodarstvo in inovacije in v Litvi sem poskušal znižati upravno breme v tem okviru. Pomembno je razumeti, da to ni mogoče doseči kar tako na nek mehanski način. Tudi drugi kandidati za komisarje so povedali, da to ne bo potekalo avtomatsko. Sam bom vsekakor zagotovil to, da se z znižanjem upravnega bremena ne bo niža, manjšalo število okoljske zakonodaje. Mislim, da imamo tukaj precej ambiciozne cilje, ki jih bo mogoče doseči samo, če bomo pripravili čez sektorsko horizontalno okoljsko zakonodajo. Gospod Holmgren, za zelene, izvolite. Najlepša hvala za te odgovore. Dejali ste, da se zauzemate za krožno gospodarstvo in zmanjšanje ogličnih izpustov. To pomeni, da boste poskušali tukaj doseči sinergije. V skladu z sedmim evropskim okoljskim programom in načrtom si želimo ustvariti krožne eh, programe, tako da bodo zavrženi izdelki lahko ponovno uporabljeni kot surovine. Ampak prejšnja komisija je storila skoraj nasprotno, namreč odobrila je zelo nevarne in strupene snovi, ki jih ni mogoče reciklirati. In takšen m, mm, pristop nasprostuje krožnemu gospodarstvu in ničelnim izpustom. Takšnih izdelkov namreč ni mogoče ponovno uporabiti, namreč eh, vsebujejo nevarne snovi in istočasno tudi kršijo določeno zakonodajo glede kemičnih snovi. Kako boste torej povezali ti dve temi, ali boste želeli doseči krožno gospodarstvo, ki bo poskušalo izločiti nevarne snovi iz tega kroga in ali bo to prioriteta pred recikliranjem teh snovi? Hvala. Najlepša hvala za to vprašanje. Mislim, da obstaja zelo jasna povezava v mojem celotnem portfelju med tem, kar je opisano v opisu funkcije. Torej, po eni strani strategija ničelnih izpustov, biotske raznovrstnosti in zagotavljanje krožnega gospodarstva. Če en element izpustim, potem druga dva ne bosta uspešna. To se mi zdi jasno in pomembno. ukrepe moramo torej povezati v neko skupno strategijo znotraj novega zelenega dogovora. Ničelni izpusti so povezani za strategijo za preprečevanje toksičnih in strupenih snovi. Samo, če bodo naši viri varni, jih lahko ponovno vrže, vrnemo v krožno gospodarstvo. In krožno gospodarstvo je lahko uspešno samo, če ta krok ne bo strupen. Kaj to pomeni? Plastika, ki je proizvedena z različnimi neškodljivimi kemikalijami, je takšna, ki jo je mogoče potem uporabiti. Na tak način je izdelke mogoče ponovno uporabiti v različnih sektorjih. Po mojem mnenju je to edini način, kako doseči uspešno krožno gospodarstvo in zato si bom tudi prizadeval. Hvala lepa. Evropski parlament je že šestkrat eh, nasprotoval določenim eh, odobritvam v okviru uredbe REACH glede nekaterih snovi. Na švedskem je naš parlament eh, dosegel tudi pozitivno eh, sodbo glede, te, kom, glede nekatere snovi, ki je komisija odobrila dovoljenje v okviru uredbe REACH. Zanima me torej, kako boste zagotovili, da se bodo naša nasprotovanja spoštovala, da se bo spoštovala ta razsodba in da se bo pravilno uporabljala zakonodaja glede teh kemikalij, ki so strupene in povzročajo pomisleke. Hvala lepa. Kot sem povedal, je zakonodaja REACH najboljši in najbolj celovit pristop k upravljanju kemikalij na svetu. Prav zato moramo zagotoviti spoštovanje vseh določb, določb v tej uredbi. Pregled uredbe Rič je bil že opravljen in eh, ugotovili smo, da obstaja nekaj težav, komisija pa bo gotovo odpravila te težave. Veselim se tega, da bom uredbo REACH lahko vključil v našo strategijo nestrupenih snovi. Na podlagi podatkov, ki jih pridobimo, lahko namreč oblikujemo dobro strategijo za nestrupeno, netoksično okolje, še posebej, kar se tiče kemikalij, potem pa lahko naredimo tudi en korak naprej in se posvetimo endokrinim motilcem. Tukaj trenutno poteka pregled, ko pa bo to zaključeno, bomo gotovo začeli z delom tudi na tem področju. Najlepša hvala, gospa Bilbao, v imenu eh, Renew. Hvala, gospod predsednik. Gospod kandidat za komisarja. Ribiči morajo čutiti vašo podporo, oziroma ribičke, in zato uh, bi morali to vključiti tudi v naslov. Tr, eh, v prvem, um, prvem delu našega mandata bomo pregledali uredbo o nadzoru. Rekli ste, da potrebujemo tudi nove standarde glede um, ribiških proizvodov od um, mreže v konzervo. Potrebujemo trajnostni um, ribolov. In ženske, ki delajo na področju embalaže in, embalaže in drugod, so ključnega pomena. Ta sektor eh, mora zagotoviti sledljivost. Naprimer, na etiketah konzerv je to treba zagotoviti. To eh, pomaga temu sektorju in tudi pomaga pri diversifikaciji prihodkov. Razen tega imajo potrošniki pravico do ustreznih informacij. Kaj mislite vi o tem? Ali boste pripravili zakonodajni predlog? Ali menite, da je regionalizacija, da regionalizacija ribiških skladov lahko prispeva k boljšemu upoštevanju ribičev in ribičk? Ali razmišljate o takšni regionalizaciji in ali mislite, da bi to bilo koristno? Najprej nekaj o ženskah in vlogi žensk. Ja, poročilo pred kratkim je pokazalo, da je tu treba sodelovati s kandidatko za komisarko gospodali. In tudi to je eno od področji, kako Eh, zagotoviti privlačnost sektorja za mlade. Vsi morajo biti upoštevani in pravično, pr, pravilno ste opozorili, da tudi predelava ribe, da je to trdo delo eh, in da to ni enako plačano. Nadaljna obravnava eh, ulova. Kar zadeva sledljivost, mislim, da se vsi strinjamo, da si želimo dobro kakovostno hrano. In to eh, je, zato je treba ohraniti standarde EU. Označevanje je pri tem ključnega pomena. Potrošnik mora vedeti, kaj kupi. Zelena oznaka mora imeti ustrezno težo in zato je treba um, zagotoviti um, sledljivost od mreže do krožnika in pri tem lahko uporabimo tudi digitalna orodja. To, um, v Evropi imamo program Catch, um, pa tudi drugi partnerji naj bi uporabili take programe. Na ta način bi eh, lahko izboljšali situacijo in uh, lahko bi potem um, začeli tudi razpravo o boljšem označevanju in eh, o boljšem označevanju in tudi določanju standardov. Hvala. Hvala lepa za vaš odgovor. Vloga ženske je pomembna in treba je tudi priznati eh, poklicne sposobnosti žensk, kar zadeva sledljivost jo je treba izboljšati. Vendar bi rada slišala iz vaših ust liste mnenja, da, po, da naj bi poreklo proizvoda vključili v um, oznako ribiških proizvodov. In potem drugo vprašanje eh, se nanaša na regionalizacijo skladov. To bi lahko vodilo do izboljšanja in tudi do večje koherence pri eh, izvajanju ciljev. Poreklo je zelo pomembno, vendar moramo najprej pač, eh, pač zagotoviti, da je informacija na oznaki pravilna. To je pomemben korak in digitalizacija nam pri tem pomaga. In seveda, če natančno poznamo poreklo, to lahko ustrezno eh, označimo, kaj ti eh, eh, potrošniki so upravičeni do ozaveščenega odločanja. Kar zadeva regionalizacijo, mislim, da je to zelo dobro orodje, ki se uporablja predvsem za sredozemski bazin in to bomo uporabljali še naprej, s tem, da bomo ustanovili še dodatne svetovalne uh, sosvete um, in tu gre ne samo za sodelovanje med državami članicami EU, ki so ob uh, istem um, morskem bazenu, temveč tudi za sodelovanje s tretjimi državami. In že smo pri 25. vprašanju, gospod Vandaljn. Ja, pripnite pasove. Govoril bom nizozemsko. gospod. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam eno vprašanje za kandidata za komisarja, kar se tiče novega sklada za ribištvo. Komisija nasprotuje stališču parlamenta tukaj. Zakaj? Trdi, da bo naša, eh, naše stališče pre, privedlo do tega, da se bo kupovalo nove uh, ribe, da bo prišlo nove ladje, da bo prišlo do prelova zaradi tega. Na nizozemskem uporabljamo zelo eh, drago opremo, ki je zelo okolju prijazna. Gre za ladje, ki eh, se vozijo na hibridni pogon in so tudi eh, dobre za življenje rib. Je pa res, da moramo, eh, morajo tudi vsi ribiči upoštevati tukaj eh, najvišji dovoljeni ulov in kvote, ki so zastavljene. Prav zato sprašujem eh, kandidata za komisarja, zakaj ste tako zelo proti temu, da se kupuje nova plovila z novo tehnologijo, za ribolov, kljub temu, da so to plovila, ki so okolju prijazna in ki koristijo našim ribičem. Tega ne smemo blokirati, to moramo podpreti. Okay, uh, as I understand, uh... ja. to se je nanašalo predvsem na uh, ribolov z električnim tokom, če sem pravilno razumel. Eh, torej, da se bojimo novih plovil. Eh, tako sem jaz to razumel, ampak nisem čisto natančno razumel, da bi lahko ponovili. Se opravičujem. Hvala lepa. Ja, gre za uporabo novega ribiškega sklada. Novi evropski sklad, mora biti oblikovan na tak način, da podpre ribiče tudi pri nakupu novih plavil. Zakaj? Zato, ker so novejša plavila veliko bolj okolju prijazna, so pa tudi dražja, to je res. Prav zato moramo dati pomoč našim ribičem. Uh... Hvala. Kar zadeva sklad za ribolov in pomorstvo in nova plovila. Mislim, da je treba nadaljevati razpravo o tem. Nisem prepričan, ali je to najboljši način za uporabo javnega denarja. To je naložba, ki jo je možno zagotoviti z zasebnim denarjem. Um, Prej so kolegi spraševali o izboljšanju sedanjih pogojev. Um, um, torej, nekateri um, v bistvu moramo govoriti tudi o varnosti in to velja predvsem za mali ribolov, ampak nova plovila niso v skupnosti niso nujno v skladu z uh, cilji, si, za katere smo se dogovorili v okviru um, ribiške politike, kar zadeva novo ribolovno orodje. Uh, tudi to je treba izboljšati in tu lahko um, investiramo denar v raziskave, v nove tehnike, tako da bomo pomagali ribičem, da bodo lahko lovili bolj selektivno, bolj trajnostno in da jim bomo ponudili najboljše rešitve. Hvala lepa. Še eno vprašanje. Potrebujemo plovila, ki so okolju prijazna brez emisij v prihodnosti in eh, mislim, da jih je treba eh, podpreti iz tega novega sklada za ribolov in pomorstvo in zato um, si pričakujemo od vas, da pomagate ribiški industriji, da bo lahko nabavila te okolju prijazne um, pl plovila brez, z nizkimi emisijami. Ja, strinjam se z vami, da potrebujemo okolju prijazne uh, rešitve. Um, kot eh, minister za okolje lahko povem, da flote um, in tudi drugi se borijo za um, sredstva, um, predvsem iz sklada za um, raziskave in razvoj. In te rešitve, ki jih najdejo tam v raziskavah, se lahko uporabijo pozneje v praksi. Mislim, da je namen dober, ampak. Um, ne vem pa, ali eh, bo možno na ta način takoj um, tudi doseči rezultate, ki si jih želimo. Hvala vsem članom, ki so postavili vprašanja. Sedaj ima kandidat za komisarja eh, možnost, da povzame v petih minutah eh, to razpravo in to je sedaj eh, končnica, sprint. Spoštovane gospe in gospodje, drage poslanke in poslanci, hvala, da ste mi dali priložnost, da se vam predstavim. Um, cenim vaš angažma, s katerim ste postavili vprašanja. Vem, da je biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo, mali, večji eh, ribolov, eh, ribiške skupnosti, da je to za vas zelo pomembno. Upam, da sem bil jasen eh, z željo, da želim v partnerstvu sodelovati z nami. Trajnost je deljena odgovornost in to odgovornost deli, želim deliti z vami. Ta mandat bo najbolj zelen mandat, odkar obstaja Evropska unija, to smo videli pri izidu volitev um, in tudi iz eh, pisma, ki ga je poslala predsednica. To bo tudi zelo modro eh, obdobje. Zdravi oceani so še kako pomembni za prihodnost našega planeta. Evropski zeleni dogovor je rdeča nit, ki se vleče skozi delo komisije in ki bo zajelo več portfeljev. Eh, okolje, kmetijstvo, ribištvo, promet, investicije, zdravje in tako naprej. Vendar eh, ne gre samo za to, da se dogovorimo za politike, za okolje. In ne gre samo za okolje in ekonomijo, temveč gre za to, kakšno družbo si želimo. Gre za ribiče, um, da bodo lahko um, um, izvajali svojo dejavnost tudi v prihodnosti. Politika eh, mora prispevati k bolj eh, pravični družbi, tako da nihče ne bo obstajal ostal ob strani. Želim zagotoviti, da bomo uspešni s pravičnim prehodom um, in da bodo imeli vsi koristo tega. Potrebujemo usmirjene ukrepe za rendive skupine. Želim biti del ekipe, ki um, želi pripeljati Evropo k bolj ambicioznim ciljem, kajti z višjo ambicioznostjo ustvarjamo socialno pravičnost, boljše okolje, zdravje, kakovost življenja in blaginjo naših državljank in državljanov. Če bo Evropi spodletelo pri vprašanjih, kot je onesnaženje, potem eh, to ne vpliva negativno samo na okolje, temveč tudi na ekonomijo, na zdravje in predvsem na blaginjo ljudi. Eh, na številnih frontah je ta skupen portfeljo velik izziv. Evropa naj bi vodila pri prehodu na zdrav planet. Prvi, eh, prva celina želimo postati, ki bo podnebno neutralna in to pomeni zdravo okolje in tudi zdrava morja. V zavarovanih območjih se razvija biotska raznovrstnost. To prinaša pa tudi um, Eh, korist za ribiče, za moške in ženske, ki so odvisne od morja. Gospe in gospodje, ne moremo ščititi morja, če ne ščitimo kopnega. In ambicija, kot je nič eh, onesnaženja, bo imelo veliko posledic za morje, kaj ti morski odpadki imajo svoj, svoje poreklo na kopnem in mnogi morski sesavci ribe so prizadete, ki potrebujejo nujno pomoč, biotska raznovrstnost eh, bo vplivala na številna področja in to bo skupen pristop. Pri tem pa prosim za pomoč tudi vas tako bolj se moramo približati ljudem, sodelovati z lokalnimi skupnostmi. Želim se opreti na vaše znanje, eh, ko potujete po svojih volilnih enotah, ki jih najbolje poznajete, poznate. Eh, gozdar, ki poskrbi za trajnost v gozdu, eh, ribič, ki ugotavlja, da se stalež znižuje. Vi ste most do državljanov in jaz upam, da me bo moje potovanje vodilo preko tega. Žiga Mostu. Hvala lepa. Hvala lepa vsem. Kom, kandidat za komisarja, sedaj pa lahko greste na pivo in se sprostite. In sedaj bo naloga nas in koordinatorjev, koordinatorjev iz obih odborov, ki se bodo srečali ob šestih, skupaj pa potem ob sedmih za oceno, za evalvacijo. Hvala vsem za sodelovanje.